Bonjour à tous. Good morning, dear colleagues. Please be seated. Dobro jutro, spoštovane kolegice in kolegi. Usedite se, začenjamo. Buenos días a todas y todos. Dobro jutro, torej še enkrat vsem. začenjamo sestankom odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Prva točka je kot običajno sprejetje dnevnega reda. Predlagam, da točko 13 predstavimo. Torej gre za stanje odprtih mednarodnih pogajanj. To je bilo predvideno za jutri zvečer. tudi izjavo sveta. Notrni minister Španije, predstavnik sveta, vendar pa to ne bo možno in concierne a la. A... In imeli bomo druga dva ministra. In sicer ministra za pravosodje. Vsekakor pa bomo potem na drugem sestanku našega odbora glasovali poročilo Sogor, Potem pa gre še za eno poročilo, kjer moramo kot parlament dati soglasje in zato ne moremo sprejeti nobenih predlogov spremembe k osnutku, razen če poslanci temu predlogu ogovarjajo, potem lahko glasujete proti. Če pa želite vložiti predloge sprememb, Potem imamo tudi rok in to je petek, 23. juni opovdne. Gospa Flotre, prosim. Gospa Flotre. Oui, merci, euh, Je suis... Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da sem presenečena, da ste to točko vrstili na dnevni red prihodnega zasedanja julija. V Strasburu smo se s pročevalci v senci pogovarjali o tem, da bi morali razmisliti, kako se lotiti tega sporazuma po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, zlasti glede na to, da gre za sporazum s tretjo državo, ki je precej problematično. S poročevalci v senci in poročevalcem smo se pogovarjali o tem, da bi oblikovali neko resolucijo, v kateri bi bolje pojasnili stališče našega odbora in parlamenta do samih pogajanj, do delovanja sporazumov o ponovnem sprejemu. Mi smo seveda poročevalci v senci iz posameznih političnih skupin in rekli smo, da bo to in fine tudi odločitev, ki jo bomo sprejeli. No, smo si zabeležili vaše pripombe, kar zadeva dnevni red. Čemen, uh, mis... Gospod Busotir? Je. Gospod Čogor, ja, ni tukaj kot poročevalce, vendar pa govoril sem z njim in če prav razumem, vse skupaj razumem nekoliko drugače kot gospod Flotri. Mislim, da moramo glasovati v tej zelo pomembni pobudi. In razpravo o tem bomo imeli na plenarnem zasedanju, da bi zagotovili, da bodo vsi poslanci dobili priložnost, da povedo, kar želijo. Kot ste upravičeno dejali, gospod predsednik, imamo možnost samo potrditi ali zavrniti ta sporozum. Zato se strinjamo s popolno plenarno razpravo, če pa prav razumem, resolucije ne bo. Okay. Heard, torej mislim, da se strinjamo, kar se postopka tiče, gospa Gijom. Zelo na kratko. Z gospo Flotr sva bili na tem srečanju in lahko samo potrdim, da smo to srečanje zapustili z zelo jasno odločitijo, da moramo ta sporazum samo potrditi ali zavrniti in da bomo podali neko izjavo ali oblikovali resolucijo, ki bo vsebovala tudi naše politično stališče do tega sporazuma, v kateri bi potem tudi zapisali na podlagi katerih pogojev lahko parlament pridobi informacije in pridobi odgovore na vprašanja, ki smo jih zastavili glede vsebine tega sporazuma. Morda je res še zgodaj in sem na kaj pozabila, ampak na podlagi srečanja s poročevalci sem dobila občutek, da se je poročevalec Sogor strinja s temi predlogi. Dobro smo si zabeležili tudi to. Strong... Prevečujem, da še enkrat odločno se ne strinjam, to je običajen postopek, je že dolgo vzpostavljen, lahko rečemo da ali ne, ni predlogov sprememb in presedano ne sme biti k temu postopku. Morda lahko se o tem pogovarjamo še na sestanku koordinatorjev, vendar pa moram reči, da se ne strinjam s tem predlogom. We'll torej, na sestanku koordinatorjev se bomo odločili o tem. Tako da predlagam, da nadaljujemo z dnevnim redom o tem predlogu, ali bomo glasovali 12. julija in 13. julija, kot je bilo napovedano, pa se bomo odločali na ravni koordinatorjev. Sedaj pa točka 3. Gre za sprejetje zapisnikov sej oktobra, novembra, decembra in marca. V svojih dosjejih imate zapisnike, osnutke zapisnikov, ni ugovorov. Če jih ne bo do zaključka sestanka, bodo zapisniki sprejeti. Tako, sedaj pa prehajamo na točko 4 našega dnevnega reda. Gre za sklep španskega predsedstva svetu Evropske unije na področju priseljevanja. petih sklepih se bomo pogovorili. Z nami imamo gospo Ano Teron, ki je španska državna sekretarka za priseljevanje in odseljevanje. Španija je seveda predsedojoča svetu Evropske unije. Ana Teron je nam že dobro znana tukaj v parlamentu. In prav je tako, že vrsto let je stalna gostja v parlamentu, zelo smo hvaležni, da je z nami in sedaj čakamo na predstavitev sklepa španskega predsedstva v priseljevanju, potem pa bomo imeli tudi izmenjavo mnen. Gospod Teron, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je, bolj sem navajena biti na drugi strani, v vaših vrstah. No, kakorkoli že, sedaj sem za predsedniškim pultom in rada bi predstavila sklep španskega predsedstva in tudi oceno celotnega španskega predsedovanja in tudi glede na to, kar je bilo rečeno na sestanku 26. maja. Sem državna sekretarka za priseljevanje in odseljevanje. Osredotočila se bom na štiri konkretne točke. Najprej moramo ovrednotiti Evropski pakt za priseljevanje in azil. Potem imamo politiko na področju priseljevanja v zadnjih šestih mesecih in potem tudi dejanski načrt za mladoletne osebe. In potem tudi sklep, ki smo ga dosegli po dolgotrajnih prizadevanjih in ki zadeva integracijo v Evropsko unijo oseb, ki prihajajo iz tretjih držav. Bolje, kot eh, jaz sama veste, ker poznate okoliščine, da je bilo to predsedstvo, ki se je začelo nekoliko težavno zaradi institucionalnih moten na začetku tega leta. lahko rečemo, da smo se še uvajali, torej skušali vzpostaviti novo pogodbo in potem smo se uvajali v njo. Začeli smo tako, da smo pravzaprav še čakali na Evropsko komisijo. Začenjala je šele drovati, tako da smo imeli nekaj težav, nismo mogli vsega početi tako, kot bi si želeli na začetku. Kakorkoli že, to ni bil razlog, da bi sedeli križem rok. Vendar pa mislim, da je potrebno upoštevati tudi te težave. Začela bom torej o paktu o priseljevanju in azilu. Kot veste, bi to naj bilo nekakšno letno poročilo, ki opiše vse, kar je bilo storjenega v zadnjem letu. Mislim, da se moramo osredotočati na to. To je dokument, ki poda prednostne naloge za naslednje 12-mesečno obdobje. To je bila torej prva analiza in uspelo nam je doseči napredek. pakt vsebuje precej obvez in načel, ki smo jih ocenili ali pa jih je ocenila komisija. Poletno poročilo je orisalo napredek, ki smo ga dosegli, ogledali pa smo si tudi to, kar je potrebno storiti še v prihodnosti. Kar se ovrednotenja tega pakta tiče, smo ugotovili, da moramo napredovati, kar se našega načrtovanja politike na področju priseljevanja tiče. Prav tako se moramo usklajevati na področju integracije, prav tako pa moramo bolj uporabljati tudi indikatorje. Prav tako moramo dati več pooblastil Frontexu, to je dober instrument za nas, in lahko deluje kot nekakšna antena v naših državah. Vidimo namreč eh, drastičen upad nezakonitega priseljevanja v Španiji, naprimer. In to je verjetno tako tudi na drugih zonanih mejah. In potem urad za podporo azilo, tudi to si moramo gledati. Prav tako pa je potrebno navesti, prednostne naloge za priseljevanje in to umestiti v dialog s tretjimi državami. Tako da mislim, da nam je uspelo v svetu pripraviti dober sporozum. Veliko je bilo različnih stališč, ki jih je bilo potrebno upoštevati in to urednotenje tega pakta bi lahko bilo zelo zanimivo za Evropski parlament. Gre namreč za preglednost, za spremljanje dela v svetu, in gre tudi za to, da lahko na letni ravni ocenimo rezultate. To tudi pomeni, da smo, kar se načrtovanja naših prednostnih nalog tiče, lahko bolj pregledni. To mislim, da je zelo dobro za parlament. Druga točka, o kateri sem danes želela govoriti, zadeva načrtovanje politike priseljevanja in tukaj govorimo o zakonitem priseljevanju. Ta pojem mi ni prav posebno všeč, kajti meni se zdi, da če imamo politiko priseljevanja, mora vse biti zakonito. Vse ostalo je nezakonito ali nepravilno. Torej govorim o politiki priseljevanja, ki je že po naravi sami zakonita. To je prednostna naloga in to veste. Z direktivo o sezonskih delavcih nam ni uspelo, ker smo imeli zelo zapletene razmere institucionalno gledano. Komisija ni bila sposobna predstaviti teh vidikov pravočasno, tako da smo si zelo prizadevali v pogajanjih o direktivi o enotnih dovoljenjih. To direktivo smo zelo zagovarjali v svetu in zdelo se nam je, da bi morala imeti zelo širok obseg in da bi to moral biti nekakšen referenčni okvir za zakone, ki urejajo priseljevanje delavcev. V tem odboru in v odboru za zaposlovanje smo se o tem veliko krat pogovarjali, dobro smo sodelovali, zgradili smo vzajemno zaupanje in mislim, da smo sodelovali tudi zelo profesionalno. To je podlaga za napredek v bližnji prihodnosti. Pomembno si je tudi zapomniti, da bomo sodelovali z belgijskim predsedstvom, da bi to direktivo tudi začeli izvajati. Kakorkoli že, to bo potrebno sprejeti v naslednjih šestih mesecih. Naslednji pomemben vidik za špansko predsedstvo je bil akcijski načrt za mladoletne osebe brez spremstva. Govorimo o osebah, ki prihajajo iz dveh različnih kanalov, poti. Najprej so to osebe, ki prihajajo v Evropsko unijo in iščejo azil. Po drugi strani pa prihajajo ljudje tudi preko drugih kanalov. Naprimer, to so veliko krat gospodarski migranti in veliko krat imamo tudi zelo majhne otroke mlade mladostnike, ki so premladi, da bi delali v Evropski uniji, saj naša zakonodaja tega ne dovoljuje. Na to smo se osredotočali v tem akcijskem načrtu. In tukaj gre za temeljno načelo. To bi rada izpostavila. Dejstvo je, da moramo v teh primerih vedno si prizadevati delovati v interesu mladoletnih oseb. To je ključnega pomena. Ta načrt pa navaja tri ukrepe, ki so zelo pomembni. Najprej preventiva migracij in trgovanja z ljudmi, še prav posebno, kar se tiče najbolj ranljivih oseb. Tega ne smemo dovoljevati. Ne smemo dovoliti, da mladi pridejo v Evropsko unijo si želijo ostati v Evropski uniji, da pa bi si to zagotovili, morajo iti na zelo nevarne poti. Tega ne smemo dovoljevati. In potem gre za sprejem teh mladoletnih oseb, ko pridejo v Evropsko unijo. Tukaj gre tudi za sodelovanje s tretjimi državami. Prav tako pa skušamo zavarovati interes mladoletnih oseb kjerkoli je to možno, jih skušimo združiti z njihovimi družinami in jim omogočiti varen in dostojanstven povratek v njihovo domovino. To je predvideno v zvezi z mladoletnimi osebami brez spremstva. Akcijski načrt bomo uporabljali po posameznih primerjih. nismo še sprejeli odločitev, kako ravnati z mladoletnimi osebami brez spremstva, preden ne izvedemo celovite analize in se potem odločimo na tej podlagi, zato da bi našli ustrezno rešitev. To je za nas zelo pomembno. Seveda pa si želimo zavarovati tudi interes mladoletnih oseb. To je ključnega pomena. Še prav posebno ponosni pa smo na sledeče. Dosegli smo napredek na ministerski konferenci v Saragosi. Šlo je za temo integracije. Prejšnja predsedstva so na tem področju upravila že veliko dela. To nam je delo olajšalo in nekatere prejšnje konference so veliko že postorile. Vendar pa mi smo še enkrat vse skupaj povzeli na tej konferenci v Saragosi in okvarjali smo se prav s to temo. Tudi vaš odbor je bil prisoten, vaš predsednik je bil navzoč. To nas zelo veseli in mislim, da moramo na tem področju tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. Tri vprašanja so zame zelo pomembna. Prvič, kar se človeškega kapitala tiče. In to je v skladu s strategijo EU 2020. Človeški kapital je izjemnega pomena. Še prav posebno na področju priseljevanja. Zelo pomembno je usposabljati in izkoriščati ta potencial človeškega kapitala. Gre za globalni svet mobilnosti v 21. stoletju in zelo pomembno je o tem razmisliti. Biti pa moramo dosledni, kar se strategije EU 2020 tiče. In upoštevati moramo vse določbe v tej strategiji. Drugič, to mislim, da je zelo pomembna zadeva za parlament, gre za intervencijo na določenih področjih. Naprimer, če prihaja do visoke koncentracije prebivalstva, ki so priseljenci. Pogosto živijo v revnih četrtih, na revnih območjih in to pomeni, da obstaja tudi vedno tveganje izključenosti za te osebe. Tako da moramo izboljšati vključenost teh ljudi v družbo, pomagati moramo tem osebam, ki živijo v zelo zapletenih razmerah. In tretjič, morda je to še najbolj, najmanj moden vidik na tem področju, vendar pa je vseeno zelo pomemben. Razviti moramo pokazatelje, indikatorje, ki nam bodo dovolili meriti programe in ukrepe za integracijo ocenjevati moramo te programe, imeti moramo primerjalne analize teh programov, da bomo videli, kaj počnemo v vseh državah članicah. Seveda, dobro je, če povemo na tiskovni konferenci, da razvijamo indikatorje za merjenje teh programov. Vendar pa je to za nas zelo pomembno. Torej, gre bolj za tehnično zadevo, O tem se je potrebno pogovoriti z Evropsko komisijo, potrebno je oceniti in ovrednotiti naše programe za integracijo. Kar se prednostnih nalog in ciljev tiče, in to, kar smo dejali na začetku našega predsedovanja, želeli smo, doseči in izpolniti nekatere cilje. Mislim, da nam je vse uspelo. Seveda pa bomo sedaj nadaljevali z našim delom. Nekatere prednostne naloge smo izpostavili za časa našega predsedstva, belgijsko predsedstvo pa bo seveda nadaljevalo z našim delom. Pripravljena sem odgovoriti na vaše vprašanja, seveda pa sem pripravljena poslušati tudi vaše pripombe, če vaš kaj skrbi v prihodnosti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 državni sekretarki za njeno poročilo. Hvala lepa tudi za te štiri točke, ki jih je v svojem uvodu omenila. Vprašanje za vas, gospa, pa je sledeče. Morda ste nam že odgovorili v svojem uvodu. Govorili ste o paktu za priseljevanje in azil, o politiki priseljevanja, o mladoletnih osebah brez spremstva in o integraciji. Torej, bi v bistvu rad, da pojasnite nekaj točk. Naprimer, kar se prve od teh točk tiče, mladoletne osebe brez spremstva. To je pomemben predlog, ki ga zelo potrebujemo. Vendar pa kakšno je trenutno stanje? Kakšne so razmere glede tega predloga? Drugič, izpostavili ste trdno odločenost za to, da bi imeli direktivo o enotnem dovoljenju. Dragi pirater, gospod Cerkas, se ukvarja s tem. Rad bi vas pa vprašal o časovnem razporedu glede predloga mladoletnih oseb brez spremstva. Kje smo v političnem postopku glede tega? In potem še naslednje vprašanje. Frontex. Vemo, da bi naj Frontex usklajeval različne vire držav članic, da bi se bili sposobni odzvati na krizne razmere na področju priseljevanja. Torej, kaj menite, kakšen bi naj bil profil nove agencije Frontex, če gledamo v smeri leta 2014, katere nadaljne pristojnosti bi namenili Frontexu? kaj bi morali Frontexu omogočiti, česar še ni. In potem še bolj filozofsko vprašanje, filozofska pripomba. Zelo sem vesel, da je bil naš predsednik na konferenci ministro Osaragosi, kjer smo govorili o integraciji, da pa priseljevanje je pomembno na ravni skupnosti, pa tudi na ravni držav članic. Seveda je dobro govoriti o tem, vendar pa v kritičnem trenutku, kot je danes, moramo pokazati solidarnost drug z drugim. In kar se tiče integracije, lahko solidarnost merimo štirimi pokazatelji, ki jih ni enostavno doseči. Delo, šola, zdravje in možnosti za bivanje. Torej, zelo dobro je pokazati namere, še bolje pa je slediti dobrim praksam. Konec koncev pa je integracija v pristojnosti držav članic in ni v pristojnosti skupnosti. In rečeno je že bilo in s tem se strinjam, špansko predsedstvo je v parlamentu to že dejalo, to je nacionalna pristojnost, to ni v pristojnosti skupnosti. Vendar pa solidarnost moramo pokazati, kako lahko to storimo, kako lahko dosežemo te štiri ključne točke integracije. Navedel sem jih že. Torej, gospa državna sekretarka, še enkrat bi vam rad čestital za delo, ki ste ga opravili. Hvala lepa, da ste prišli k nam in v imenu Evropske ljudske stranke bi rada poveste še nekaj več o teh točkah. Um, Morajes, prosim. Um, Hvala lepa. Gospod predsednik, pozdravljam Ano Teron kot eh, zelo dobro koordinatorko naše skupine v preteklosti, pa tudi sedaj kot državno sekretarko. Veliko sem se naučil od vas in seveda zakonito prisilovanje pravite, da vam to ta pojem ni preveč všeč, da nič se ni spremenilo, še vedno imamo težave glede teh pojmov. Veliko vprašanj ste omenili, kot ministrica se osredotočate bolj na priseljevanje kot na azil. Rad pa bi vaše mnenje glede dveh, treh vprašanj. Zelo veliko ste jih omenili. Naj sedaj izpostavim dve, tri vprašanja, ki so pomembna za našo skupino. Najprej notno dovoljenje, skupni niz pravic za priseljence, to je zelo pomembno tudi za trg delovne sile. V skupini Liba imamo še vedno težave z obsegom direktive. Želimo si več informacij strani sveta in komisije o tem. Gre torej za deleno pristojnost obeh odborov, da pa mislim, da bi želeli izvedeti več, kakšno je trenutno stanje. Glede tega. mladoletne osebe brez spremstva. Gospod Dias Demera je zastavil zelo obsežno vprašanje, tega ne bom omenjal. Rad pa bi omenil še dve vprašanji. Prvo, kot ministrica na koncu predsedovanja, me zanima vaše mnenje o svežnju azila. Razmere, ki so, eh, oprostite, razprave, ki smo jih imeli, so se dotaknile ključnih težavnih točk svetom. Sedaj pa smo na tem, da se ukvarjamo s postopkom, moramo napredovati. Vem, da je v svetu težko, različne države imajo različna mnenja. Mi v parlamentu si želimo ohraniti svežen celovit, kolikor se le da. Vemo, da to morda ni realno, vendar pa radi bi jasne cilje, jasen časovni razpored in tudi to, da se bo svet izrazil o tem, da želijo doseči napredek glede različnih elementov v tem svežnju in da ne bomo obtičali. In potem, kar se integracije tiče, boj, ki smo ga imeli glede integracije v parlamentu in takrat ste bili tudi vi še z nami, je, da integracijo vidimo kot nekaj, kar je najbolje na regionalni, morda včasih na nacionalni ravni. Sedaj pa imamo eksplicitno pravno podlago za integracijo. To je ta sprememba in glede na to, da imamo to pravno podlago, bi bilo dobro, če bi na koncu predsedstva lahko izvedeli več od vas, ali je izvedljivo doseči napredek na evropski ravni glede integracije, da uporabljamo skupna načela. Teh se ne omenja prav veliko krat več v parlamentu in vemo, da so nekateri najboljši ukrepi protidiskriminacijska zakonodaja, nekaj, kar se izvaja brez omenjanja politike priseljevanja. In sedaj, ko bo Belgija prevzela predsedovanje, bi rad slišal vaše mnenje, kakšno zapuščino imamo na tem področju. In rad bi slišal vaše ideje, kam naj gremo v prihodnje na tem področju. Hvala, gospod Busutil. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam želim pozdraviti ministrico in se ji zahvaliti za njeno predstavitev. Mislim, da če želimo preučiti konkretne rezultate in dosežke španskega predsedstva v prvih šestih mesecih letošnjega leta, potem ni mogoče našteti veliko rezultatov, ampak španskemu predsedstvu lahko to oprostimo iz dveh razlogov. Prvič, To je bilo zelo težki šest mesecev, na začetku sploh nismo imeli komisije in zato tudi nismo imeli delovnega programa. Drugi razlog pa je akcijski načrt, ki je povezan z štokholmskim programom. To je velik dosežek vašega predsedstva in mislim, da bi na to morali opozoriti. Na podlagi tega akcijskega načrta točno vemo, v katero smer želimo iti in poznamo tudi smernice in časovne okvirje. Čestitati vam želim, da ste dosegli ta akcijski načrt, kajti to je ključnega pomena za ta odbor in to je pomenilo tudi za to, da bomo izenačili pravice državljanov v vseh državah članicah. Kar zadeva svežen o azilu, je Klod že postavil vprašanje v zvezi s tem, zato bom sam zastavil drugo vprašanje in sicer o priseljevanju. Kako pomembno je, da zagotovimo uravnoteženo politiko, ki bo dobro uravnotežila zakonito in nezakonito priseljevanje. Naša skupina, ALS, si prizadeva za to, da bi zagotovili nov instrument na področju zakonitega priseljevanja. Vseeno pa smo mnenja, da to ne bo verodostojno če tega ne bo podpirala trdna politika za nezakonito priseljevanje. Če želimo zagotoviti napredek v zvezi z instrumenti na področju zakonitega priseljevanja, potem moramo zagotoviti tudi napredek na področju instrumentov za nezakonito priseljevanje. Kaj ti? Če bomo odprli zakonito pot v Evropsko unijo, potem, če želimo biti verodostojni, moramo poskrbeti, da zapremo vse nezakonite poti, ne glede na to, odkot izvirajo. To pa morajo podpirati trdne politike, naprimer na področju agencije Frontex, pa tudi v zvezi s sporazumijo ponovnem sprejemu z različnimi tretjimi državami. Ne moremo neprestano ignorirati teh sporazumov, kajti to vpliva na ljudi, ki jih so tukaj nezakonito na območju EU in to ne zadeva tistih ljudi, ki si začutijo zaščito. To je seveda posebna kategorija ljudi, ki si zaslužijo obravnavo v azilskem vidiku. Vseeno pa mislim, da bi morala veljati načela pravne države. Moje vprašanje za vas je torej naslednje. Kakšno je mnenje španskega predsedstva ob koncu šestmesečnega predsedovanja o tem, kako pomembno je uravnotežiti zakonito in nezakonito priseljevanje. Hvala. Romeva. Hvala, gospod Romeva. Hvala lepa. Dobrodošli še enkrat med nami, gospod Teron. Kasneje bomo še imeli priložnost pogovoriti se, vendar bi se rad eh, osredotočil sedaj na eno zelo specifično, konkretno temo, ki je povezana z integracijo, s priseljevanjem, s temeljnimi pravicami. Dejansko je, da se moramo pogovoriti o vseh teh temah. Predvsem pa me skrbi to, da se pogovarjamo o napačnih temah. Zato vas sprašujem naslednje. Namreč številni zlorabljajo priseljevanje zaradi stigmatizacije oseb. Zato me zanima, ali nameravate sprejeti ukrepe, ki bodo dejansko pomagali tistim, ki jim nameravamo pomagati. Naprimer, uporaba nikaba, uporaba tančice v nekaterih državah, prepoved uporabe takšnih oblačil. Seveda se primeri razlikujejo med posameznimi državami, v nekaterih državah je takšnih primerov več, v nekaterih manj. Mislim pa, da ne bi smeli dovoljevati nedopustnega. To so vse teme, ki bi jih morali obravnavati in za katere bi morali sprejeti tudi ukrepe. Imam zelo konkretno vprašanje. To vprašanje je trenutno na mizi, Res je, da v tem trenutku to ni tako zelo pereče vprašanje, razen v nekaterih delih Evrope. V Kataluniji pa se že počasi razvija razprava na to temo. In mislim, da je ta razprava na nek način umetna, zato ker se ustvarja nek problem zaradi stvari, ki pravzaprav ni problematična. Nekateri celo predlagajo, da bi se sprejeli ukrepi, da naprimer take osebe ne bi smele imeti dostopa do javnih ustanov. S tem bi osebe, ki nosijo burko, naprimer dvojno diskriminirali. Tako da se v sami razpravi ne osredotočamo na prava vprašanja. Nekateri res nasprotujejo to vrstnemu ravnanju. Zato se mi zdi, da bi se morali te teme lotiti bolj razumsko in predvsem bolj dosledno. Zato vas sprašujem, zelo neposredno, Še vedno imamo možnost, da rešimo to vprašanje, da sprememo preprečevalne ukrepe, ne pa da sprememo represivne ukrepe. Kaj boste storili za to, da bi se tega vprašanja lotili na čim bolj human način? Ne smemo pritiskati na ženske, ki so že tako ali tako žrtve, temveč bi morali pritisniti na tiste, ki jih silijo, da nosijo takšno plačilo. Hvala. Hvala, gospa Lampert. Thank you. And, uh... Hvala lepa. Zelo lepo vas je spet videti med nami. Želim pa vam zastaviti nekaj vprašanj v zvezi z razpravo o enotnem dovoljenju. Zastavljamo si vprašanje, koliko dodane vrednosti nam bo to dovoljenje dejansko dalo z vidika evropske skupne politike priseljevanja, kakor je določeno trenutno. Zdi se nam, da države članice še vedno zahtevajo veliko prožnosti v okviru tega instrumenta. Zato se pojavljajo dvomi, da ima to sicer enako ime, ampak kakšne pristope bomo zaradi tega morali sprejemati. V zvezi s tem želim povedati naslednje. Tukaj smo v okrepljenem sodelovanju s odborom za zaposlovanje. In pojavi se vprašanje, koliko so določeni pomisliki z njihovega vidika o tem, kakšne so potrebe trga, o tem, kakre, kakšne so demografske potrebe v Evropski uniji, kako se to prenaša v razpravo o priseljevanju. Kajti slišali smo nekaj zelo pozitivnih argumentov z vidika priseljevanja, ampak stranke se ukvarjajo z notranjimi zadevami, tako se zdi, še vedno bolj razmišlja o tem, kako bomo poskrbeli, da bodo ljudje ostali zunaj oziroma da jih bomo sprejeli manj, ne pa da bomo upoštevali demografske potrebe Evropske unije. Kakšno je torej sodelovanje med ministri za delo in ministri za notranje zadeve? na tisti najvišji ravni. Kako bi lahko zagotovili skupni pristop? Thank you. Hvala lepa. Gospa Keller. Thank you. I have a... Hvala. Sama imam precej preprosto vprašanje. Pred več kot letom dni smo sprejeli modro karto In zanima me, kakšen je napredek v zvezi s tem v državah članicah? Kako se to razvija, ali se to že kje izvaja in če da, kakšni so rezultati, ter koliko ljudi je že vstopilo v Evropsko unijo na podlagi te modre karte. Anđelili. Gospod Anđelili. Grazie, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila državni sekretarki za uvodne besede. Hvala lepa tudi za delo, ki ga je opravila v zadnjih šestih mesecih. Še posebej cenim nekatera njena razmišljanja, cilje, ki si jih je zastavila. Državna sekretarka je že danes dopovdne podarila kar nekaj pomembnih ciljev. Naprimer, potreba potem, da se okrepi Frontex Frontex ima zagotovo ogromno izkušenj, gre izključno za evropske izkušnje. Poleg tega bi morali storiti veliko več tudi na področju Evropskega pakta za priseljevanje in azil. Tu je treba storiti korak naprej. Mislim, da lahko govorim v imenu vseh, ko pravim, da se strinjamo s tem, da se oblikuje evropski pristop do priseljevanja priseljevanje pa mora temeljiti na pravicah in na obveznostih, če se navežem na to, kar je povedal kolega Busutil. Seveda bi morali sprejeti čim več oseb, zagotoviti je treba spoštovanje človekovih pravic vsem zakonitim priseljencem, to upoštevati tudi pri integraciji, izraziti je treba solidarnost, biti dosledni, vendar moramo biti zelo zahtevni tudi do priseljencev in se boriti proti nezakonitemu priseljevanju. Nekaj, kar ste, gospa državna sekretarka, podarili mi je močno pri srcu, namreč, da bi morali zaščititi človekove pravice, zlasti človekove pravice mladoletnikov brez spremstva. Vemo, da obstajajo številni primeri, ko se mladoletne osebe znajdejo v nezakonitem položaju. Kot evropejci se ne moremo strinjati s tem, da bi to kategorijo ranljivih oseb obravnavali na enak način, kot obravnavamo naprimer odrasle osebe. Zato se mi zdi, da bi morali skupaj delati na zakonodajnem predlogu, ki ga bo obravnaval tudi naš odbor. Hvala lepa. Grazie. Mr. Bronze. Hvala, gospod Brons. Hvala, gospod predsednik. Ali ste izvedli kakšno študijo o tem, kakšno izkrivljanje in motnje povzroči izguba šolanih delavcev s tem, ko prihajajo nezakoniti priseljenci? To je še posebej resno v primeru zdravstvenih delavcev. Britanski politiki poudarjajo, kakšno pomembno vlogo imajo zdravniki in sestre iz tretjega sveta v britanskem svetu, ampak vsak tretji zdravnik ali sestra je nekdo, ki ga po visokih stroških izšola lasna država. Mislim, da bi ti ljudje morali plačati nazaj te stroške, zato da bi skrbeli za bolne. Britanija, Združeno kraljestvo in druge države bi morale šolati svoje ljudi za delo v zdravstvenem sistemu, ne pa da Evropa je tretji svet. Zanima me tudi, do kolikšne mere so prosilci za azil proizvod vedno bolj agresivnih vojn, še celo nezakonitih vojn, ki jih bijeta ZDA in Združeno kraljestvo, naprimer v Iraku. Zanima me, ali bo načrtovana vojna za Iranom preprečila načrtovan priliv novih priseljencev. In še zadnja stvar, upam, da se to mm, ni narobe stolmačilo. Slišal sem besedo človeški kapital. To me je kar zmrazilo. V kontekstu zakonitega priseljevanja se zdi, da se ljudi ne obravnava kot ljudi, ampak kot kapital, torej nekaj potrošnega. Hvala, gospod Tavares. Gracias, señor presidente, señora ministra. Le voy a hacer una pregunta. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa ministrica, bom govoril kar po portugalsko. Bem, uh, falámos acerca de imigração legal e de integração. Congresa. Zakonito priseljevanje in integracijo se mi zdi, da bomo v parlamentu zauzeli vedno nekoliko drugačno stališče do priseljevanja. Dobro bi bilo, če bi imeli evropsko politiko na tem področju, zato ker bi s tem zagotovili neko evropsko perspektivo, evropske smernice. Uh, tudi ko gre za naprimer izvajanje politik z področja priseljevanja, se moramo zavedati, da so nekatere politike bolj restriktivne, druge bolj liberalne. Sam sem sicer bolj naklonjen liberalnim politikam, vendar obžalujem dejstvo, da velika večina civilne družbe v Evropski uniji meni, da je bolje imeti represivno politiko, politiko zapiranja evropskih vrat, kajti ta naj bi bila kar nekaj korakov pred bolj liberalno politiko. Storiti moramo več za to, da bi se borili proti nezakonitemu priseljevanju. Oblikovati je treba tudi bolj uspešno politiko zakonitega priseljevanja, kot ste že sami omenili, gospa ministrica. Evropska politika z področja priseljevanja bo verodostojna samo, če bomo poskrbeli za več integracije in če se bomo borili proti nezakonitemu priseljevanju. Oblikovati je treba dobro politiko z področja priseljevanja, ki se bo nanaša predvsem na zakonito priseljevanje. Glede tega, kar je povedal Dias Demera, moram reči, da se strinjam z njim. Evropska politika z področja priseljevanja mora biti nediskriminatorna, poskrbeti mora za čim večjo integracijo posameznikov v družbo, vendar je, če želimo doseči te cilje, treba oblikovati tudi ustrezne instrumente. Pomembno je, da se v okviru politike priseljevanja obravnavajo tudi teme, kot so izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvo, potem politika naseljevanja in tako naprej. Predvsem pa bi morali upoštevati nove zamisli, ki se pojavljajo v zvezi z politiko integracije. V mislih imam naprimer tudi to, da bi zakonitim priseljencem dali možnost glasovanja na volitvah. Zdi se mi, da so priseljenci tisti, ki lahko najbolje prispevajo k uspešni integraciji. Če bodo priseljenci plačevali davke, če bodo prispevali k družbi, potem jim moramo dati tudi možnost glasovanja na volitvah. Imam pa eno zelo konkretno vprašanje v zvezi z begunci. Begunci so tudi zelo pomemben del priseljenske skupnosti in družbe nasploh v Evropi. Evropa je že veliko storila na področju ponovnega naseljevanja beguncev, sodelujemo tudi s svetom v zvezi s tem, zato me zanima, kakšne so prihodne perspektive. V Evropskem parlamentu smo že podprli dve resoluciji v zvezi s ponovno naselitvijo beguncev. Zanima me, kakšno je stališče v svetu, kaj namerava predsedstvo še storiti v zvezi s tem do konca svojega mandata, kako nameravate gladko predati predsedovanje naslednjemu predsedstvu, ko gre za to vprašanje. Zdi se mi, da bi morali pri ponovnem naseljevanju v Evropski uniji zauzeti enotno stališče. Podpreti je treba begunce, vendar je dejstvo, da nimamo na voljo dovolj človeških virov za reševanje teh vprašanj. V zvezi s tem se pojavljajo tudi številni drugi problemi, povezani naprimer z birokratskimi postopki, z tem, koliko časa traja, da se begunca vrne nazaj v državo, kaj se naj zgodi z eh, otroki begunci ali naj njim omogočimo šolanje v Evropi. Mislim, da bi morali stvari tu bolje izvajati. Oblikovali smo tudi pilotni projekt, v okviru katerega se lokalne skupnosti ukvarjajo z begunci, s tokovi priseljencev. Vse te begunce je treba po našem mnenju vključiti v družbo. Predvsem bi morali podpreti te glavne zamisli iz pilotnega projekta. Lokalne skupnosti, ki se že ukvarjajo z ponovno naselitijo beguncev, eden izmed takih organov deluje tudi v Španiji, bi se morali povezati z drugimi lokalnimi organi in se povezati. Hvala. Hvala, gospod Jakulino. Zdaj, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa državna sekretarka, zelo kratko vprašanje imam. Danes ste nam posredovali kar nekaj informacij, med drugim tudi informacijo o zvezi s prihodnim predlogom direktive, ki se nanaša na sezonske delavce. Ta tema je zelo občutljiva. Zagotovo je z njo povezan tudi zelo pomemben problem nezakonitega priseljevanja in zakonitega priseljevanja. Problem pri sezonskih delavcih je tudi ta, da morajo pogosto opravljati nedostojno delo v neprimernih pogojih. Zato vas sprašujem naslednje. Kakšna je filozofija tega ukrepa? Že komisarka Malmstrom je govorila o tem. Vaša vlada je tudi v Španiji sprejela kar nekaj ukrepov v zvezi s tem. Sezonskim delavcem ste podelili tudi dovoljenje za prebivanje. V mislih imam delavce, ki prihajajo iz tretjih držav. Ali je bil ta ukrep učinkovit? Hvala, gospod Krhop. Hvala lepa, gospod predsednik. Opravičujem se ministrici, da nisem slišal njenega uvodnega nagovora. Želim pa priti na nekaj kar je morda že omenila in če je to res, potem vzamem svoje besede nazaj. Ampak vprašanje je ne toliko, kako mi ravnamo z priseljenci in tistimi, ki jih pretihotapijo Evropsko unijo, ampak moje vprašanje se teva bolj naše odnose s tretjimi državami, ki so v številnih primerjih odgovorne za te premike ljudi. Tukaj imamo v mislih države v Severni Afriki in v Zahodni Afriki. Zato me zanima, kakšne trdne, močne ukrepe je to predsedstvo sprejelo pri odnosih s temi državami in kako ste jim jasno povedali, da so oni izvor teh težav in oni morajo torej biti odgovorni za rezultate, ne pa države, ki so na obrobju Evropske unije in morajo zaradi tega nositi nepošteno breme, ne glede na to, da jim pomaga agencija Frontex. Hvala lepa. Gospod Boskurt. Well, um... Ehm, Hvala lepa. Sama imam dve vprašanje za ministrico. Včeraj je komisarka Redingova povedala, da trenutno v kontekstu listine o temeljnih pravicah komisija pripravlja predloge in jih preverja v okviru teh temeljnih pravic. Listina ni nekaj, kar velja samo za komisijo, to velja tudi za parlament in druge institucije. Zanima me torej, ali je špansko predsedstvo pripravilo kakšne predloge o tem, kako bi to uveljavili za svet. Drugo vprašanje zadeva liberalizacijo vizumskega režima. Pred nekaj meseci smo veliko slišali o pogajanjih s Turčijo o liberalizaciji vizumskega režima. Mislim, da je to zelo pomembno za poslovneže, študente in tako naprej. To bi lahko šlo z roko v roki o sporazumi o ponovnem sprejemu. Zanima me, ali se je kaj praktičnega že zgodilo na tem področju. To je moje vprašanje responder conjuntamente a las observaciones que han sido planteadas. Tomar la... Hvala. Mislim, da lahko odgovorite na vsa ta vprašanja skupaj in besedo dajem gospe Teron. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej, če dovolite, bom odgovorila na vprašanje gospoda Rumeve. Morda ni bilo neposredno povezano s programom predsedstva, Vseeno pa vam želim podati svoje mnenje o tem vprašanju. Mislim, da gre bolj za mnenje na podlagi tega, kar se dogaja v Španiji. Razprave v evropskem okvirju o tem še nismo imeli in mislim, da to niti ne bi bilo mogoče. Danes bomo v Španiji razpravljali o osnutku resolucije, ki jo je predložila politična skupina. V njej zahtevajo, da se prepove nošenje nikaba oziroma da ženske ne smejo biti popolnoma zakrite. V senatu je bila predlagana alternativna resolucija, ki sem jo podprla tudi sama. In v tej resoluciji je zapisano, da moramo strogo zavrniti vse oblike diskriminacije, vse oblike omejevanja v zvezi z človeško dostojanstv, dostojanstvom in z pravicami žensk. To vključuje tudi to vrstne navade. Govorili pa smo tudi o številnih ukrepih. Zelo pomembno je, da sodelujemo z islamsko skupnostjo in da govorimo z njimi. Vedeti moramo, da so to vrstne prakse pri njih vir grožnje. V Španiji se podrejajo tem praksam, kajti tam večina islamske skupnosti prihaja iz Maroka. Ta oblačila se v Severni Afriki ne uporabljajo. Govoriti moramo torej z islamsko skupnostjo, da spodbujamo integracijo, vključevanje, enakost med spoloma in tudi, da poskušamo izboljšati njihovo vključevanje v družbo. To je zelo pomembno. Obenem pa želim tudi povdariti, kako pomembne so enake možnosti. Pomemben je tudi dostop do izobraževanja in sicer enakovreden dostop tako za moške kot za ženske. Povedati želim tudi, da je zelo pomembno, da povdarimo naslednje. Pravni kontekst, v katerem živimo in instrumenti, ki so nam v tem kontekstu na voljo, nam omogočajo, da se borimo proti vsem primerom diskriminacije proti ženskam. Imamo zakon o enakosti v Španiji, zato smo lahko kazenski zakonik ustrezno spremenili. To pomeni, da smo ga lahko prilagodili tako, da je bolj pošten do moških in žensk. To je zelo pomembno, kajti zelo pomembno je, da lahko zakonodajo izvajamo tako, da zaščitimo svoboščine, pravice in varnost žensk. Zato mislim, da ni potrebe potem, da bi pripravljali posebne zakone. Zato uporabiti moramo obstoječo zakonodajo, zato da poskrbimo za zaščito pravic, sloboščin in da zagotovimo varnost za vse, tudi za ženske. Zato upam, da bo senat danes sprejel našo resolucijo in z njo se prav gotovo strinjam. Kar zadeva druga vprašanja, ki smo jih danes slišali, kar zadeva špansko predsedstvo Evropske unije. Poskušala bom odgovoriti splošno in upam, da bo predsednik posredoval, če bo imel mnenje, da sem kaj izpustila. Gospod Diezdemera. Najprej bom odgovorila vam. Kar se deva akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva. Kaj je predlagano v okviru tega? To je predlagani predlog akcijskega načrta, svet je to sprejel. To so sprejeli ministri za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu pred nekaj tedni in vključuje 32 konkretnih ukrepov. Vsi ti ukrepi so takšni, da jih podpirajo načela in tiste tri vprašanja, ki sem jih omenjala prej. Imamo preprečevanje odnose s tretjimi državami, govorimo pa tudi o izmenjavi praks, naprimer določanje starosti otrok in tako naprej. Vse to je pa del akcijskega načrta, ki je že bil sprejet. Sedaj pa čakamo, da bomo te ukrepe začeli izvajati v praksi, da se bo to spremenilo v konkretne ukrepe na ravni držav članic. Kar zadeva agencijo Frontex, Mislim, da ne razmišljamo o tem, da bi agenciji Frontex zagotovili nove pristojnosti, namesto tega želimo zagotoviti, da bi izboljšali njeno delovanje. Frontex mora biti delujoč instrument za nadzor naših meja. Pripričana sem, da lahko to razpravo nadaljujete z našim ministrom za notranje zadeve, z gospodom Rubal Kabro, ki bo z vami jutri. Odgovoriti želim še na eno vprašanje in sicer bolj nasplošno. Zadeva pa integracijo oziroma vključevanje v družbo. V pogodbi, kakor je povedal gospod Tavares, imamo trenutno pravno osnovo, pravno podlago, zato da si prizadevamo za vključevanje. ta vprašanja niso več medvladna vprašanja, ampak so sedaj del evropske politike. Te politike so sedaj torej pristojnost Evropske unije, to je nekaj, s čimer se moramo ukvarjati mi v okviru Lizbonske pogodbe. Imamo torej pristojnost, da govorimo o evropski politiki vključevanja. Strinjamo se z mnenjem gospoda Tavaresa pri tem, mislim, da lahko nadaljujemo delo na osnovi pravne podlage, ki nam jo daje pogodba in s tem si lahko ogledamo prakse na podlagi katerih smo dosegli napredek v Evropski uniji. Mislim pa, da bi morali tudi zagotoviti izmenjavo teh praks. Uvesti moramo poskusiti zamisel o vključevanju povsod v vseh evropskih politikah. Tudi to je zelo pomembno z vidika strategije 2020. ukvarjati se moramo z sprejemom in ponovno vključitvijo, reintegracijo tistih priseljencev, ki pridajo na novo. Razmisliti pa moramo o tem, da so v naši pluralistični družbi tukaj ljudje, ki so prišli sem, pa sploh niso priseljenci, ampak prihajajo iz tretjih držav kot državljani EU. Tudi njih moramo vključiti v svojo družbo. Slišali smo tudi, da moramo poskrbeti, da ne bo prišlo do diskriminacije, zato moramo poskrbeti povsod in to je treba upoštevati v okviru strategije 2020. O tem bi morali govoriti na ministerski ravni. Vključevanje bi morali omenjati na ministerski ravni. V Saragosi smo govorili o konkretnih ukrepih, kako bi lahko zagotovili vključevanje. Na to pa bomo lahko šli naprej in uvedli te ukrepe v okviru vseh politik na ravni EU. Poskrbeti moramo, da ne bomo diskriminirali proti številnim skupinam ljudi v EU. Ne, namesto tega moramo zagotoviti, da bomo imeli vključujočo družbo, to je evropski socialni model. Mislim tudi, da so nekateri pomisleki gospe Anželili in gospoda Busutila povsem legitimni. Spoštujem jih in povem vam lahko, da smo veliko delali na tem področju, še posebej na področjih, kjer smo se borili proti pomanjkljivostim v izvajanju zakonodaje, še posebej na področju priseljevanja. Uspelo nam je, da smo pri teh sporazumih dosegli napredek v zadnjih letih. To pa zato, ker imamo na voljo zakonodajo na področju priseljevanja. Mislim, da nam bo uspelo doseči še več napredka. Sama sem že več let zaskrbljena v zvezi s tem. Kaj pa naprimer v zvezi z direktivo o sezonskem delu, napredek smo lahko dosegli precej hitro, kajti to smo naredili v kontekstu boja proti nezakonitemu priseljevanju. Vseeno pa moramo poskrbeti, da bomo imeli skupne instrumente na področju priseljevanja. Vseeno pa se mi zdi pomembno, da se posvetimo konsistentnemu pravnemu okviru skupnosti. tako bomo lahko bolj učinkovito delali na zakonitem priseljevanju. Imamo pravni okvir, s katerim se strinjajo vse države članice, oziroma to potrebujemo, preden bomo lahko začeli z delom na tem področju. In to zagotavlja Lizbonska politika. Določene dele zloženke torej že imamo, imamo direktivo o sezonskem delu in tako naprej. Povedati pa želim, da razprav v zvezi s tem še nismo začeli, kajti čakamo na predloge Evropske komisije. Direktiva bo urejala, urejala izdajanje dovoljen in obdelovanje prošen za to, da bi ti delavci postali zakoniti delavci gospod Jehulino, vedeti moramo, da so ti delavci pogosto zelo ranljivi. V Španiji se izdajo dovoljenja, ko se pojavi povezava z možnostjo, da nekdo najde delo. Možnost, da nekdo najde delo, je torej pogoj za izdajo tega dovoljenja. To je nekaj, kar bi lahko predstavljalo osnov za direktivo. Vseeno pa moramo vedeti, da moramo poskrbeti za to, da bomo lahko pokrili potrebe po sezonskem delu. In zaradi tega so razmere nekoliko bolj zapletene. Povezati moramo namreč potencijalnega delavca in morebitno delo, ki bi lahko bilo na voljo. To je morda nekoliko zapleteno, ampak govorim o nečem, za kar upam, da bo komisija vključila v svoj predlog upam pa, da nam bo uspelo to sestavljanko zakonodaje v kontekstu zakonodaje skupnosti k malu sestaviti. Kar zadeva enotno dovoljenje. Zelo lepo je, da je Alejandro Serkas tako tesno povezan s tem dovoljenjem. To je skoraj dovoljenje Serkas in upam, da bomo lahko kmalo dosegli napredek na tem področju, zato da bo lahko tudi on imel besedo pri tem. Kar zadeva direktivo, povedati želim, da smo si zelo prizadevali za to, da bi dosegli dogovor na svetu v zvezi s tem. Slišali smo tudi pomisleke v zvezi s tem. Ta odbor je pristojen za te zadeve, skrbi vas področje uporabe direktive, ampak lahko vas pomirim. Poskušali smo si prizadevati, da bi dosegli kar najmanj omejitev. Ne želimo omejiti področja uporabe te direktive. To je argument, ki smo ga sprejeli v svetu in upam, da bo belgijsko predsedstvo nadaljevalo z delom v tej smeri. Sodelovali bodo z vami, zato upam, da bomo do konca belgijskega predsedstva dosegli končni rezultat. Zelo pomembno je, da dosežemo napredek na tem področju, zato da bomo imeli koherentni okvir in da bomo konsistentni v Evropski uniji povsod, kar zadeva sprejemanje priseljencev in to, da dovolimo priseljencem, da pridejo v Evropsko unijo in da ustrezno obdelamo njihove prošnje. Čakamo na predlog komisije v zvezi z oceno prenosa programa modre karte. Upamo, da bomo kmalo dobili oceno Evropske komisije v zvezi s tem, zato da bomo lahko videli, kako poteka prenos te direktive in kako stvari potekajo v praksi. Kar zadeva modro karto in direktivo o sezonskem delu, sem dobila vprašanje o specifičnem primeru migrantov, ki delajo v sektorju zdravstva. To je zelo pomembno vprašanje. Vprašanje je pomembno za nas in za komisijo. S programom Modre karte in z drugimi deli politike priseljevanja poskušamo spodbujati zamisel o krožnosti. To je zelo pomembno za svet, za svet, v katerem živimo danes. Priseljevanje mora postati pozitiven cikl za učenje, za uporabo spretnosti v korist države, iz katere ti ljudje prihajajo, pa tudi v korist države, v kateri trenutno prebivajo. gledano dolgoročno, bi se lahko migranti potem morda vrnili v svojo državo izvora in tako zaključili krok, če lahko tako rečem. O beguncih boste govorili jutri, ampak o, o ponovni naselitvi vam lahko povem, da imamo program na Malti, države članice niso popuščale v zvezi s tem. V moji državi pa smo sprejeli nov zakon o tem in upam, da se bomo kmalo lahko pridružili tistim državam, ki so izrazile solidarnost, kar zadeva ponovno naselitev. To je nekaj, pri čemer mora Evropska unija sodelovati. Gre pa tudi za to, da izpolnimo svoje obljube do tretjih držav, kajti tretje države so tiste, ki imajo največ beguncev. Te države so pogosto priča konfliktom in vojnam. Kar zadeva vprašanje severno, severne in vzhodne Afrike in naših odnosov s temi državami, mislim, da so naši odnosi s temi državami ključnega pomena, še posebej v kontekstu globalne politike priseljevanja. Zelo veliko dodane vrednosti lahko imamo na podlagi tega v nedeljo se bom odpotovala prvič v Maroko. Vedeti moramo, da je to ena prednostnih nalog za zunanjo politiko Evropske unije. Strinjam se z vami, da bi morali deliti odgovornost z državami izvora. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Hvala lepa tudi da ste potem odgovorili na vprašanja, ki so jih zastavili kolegice in kolegi. Vprašanja so bila zelo raznolika. Če nimate nobenih dodatnih vprašanj ali pripomb, potem se bomo poslovili od naše državne sekretarke in nadaljevali z dnevnim redom. ya despedirme a estos señores. Además, muchas gracias y ha sido un placer volver a. Hvala lepo, veliko veselje mi je bilo ponovno obiskati vaš odbor in biti z vami. Hvala lepa tudi predsedniku in vsem ostalim. Gracias,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 Signora, signore. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje. If you please take your seats. Prosim vas, da se usedete, kaj ti nadaljujemo z dnevnim redom. Tako kot ponavadi imamo tudi na današnjem dnevnem redu ogromno točk, zato je najbolje, da gremo kar čim hitreje naprej in sicer na peto točko. Gre za nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. Pravzaprav bomo glasovali o tem. Glasujemo o mojem poročilu o poročilu predsednika odbora Libe in sicer v zvezi s predlogom komisije o nadzoru držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. Gre za člena 290 in 291 pogodbe o delovanju Evropske unije. Gre za nekdani komitološki postopek, ki ga je, kot veste, nadomestil nov postopek, ki se omenja v Lizbonski pogodbi. K poročilu ste vložili tri predloge sprememb. Kot poročevalec predlagam, da glasujemo o vseh treh predlogih kar v svežnju. Dokument ste prejeli, govorim o osnutku mnenja. Kot vidite, imamo tri predloge sprememb. En, ki se nanaša na referenco na Evropsko listino o temeljnih pravicah, potem je predlog spremembe, ki se nanaša na Evropsko območje svobode, varnosti in pravice. In tretji predlog spremembe, ki se nanaša na potrebo potem, da se vključijo tudi pripravljalna besedila, ko gre za zagotavljanje preglednosti. tu gre pravzaprav za dokumente, za katere uredba 1049-2001 pravi, da jih moramo prejeti. Predlagam, da se lotimo kar elektronskega glasovanja, ampak vidim, da sta dva kolega dvignila roko. Gospod Busutil, v imenu skupine EPP predlagam, da ne glasujemo v svežnju. Dobro. Gospa Somer. Ja, ja Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje. Pred sabo imamo dokument sveta, poročilo Friends of the Presidency Group. Kaj je to? Can you repeat your question? Lahko prosim ponovite svoje vprašanje? Gospod predsednik, rada bi vedela, kdo so Friends of the Presidency Group. Dobili smo dokument, ki je povezan s tem glasovanjem sveta ministrov. Tu pa je napisano, da je to poročilo skupine prijateljev predsedstva in rada bi vedela, kdo so ta skupina. Sommer, Mrs. Sommer, I've just been reported. Gospa Sommer, povedali so mi, da je to delovna skupina, ki so jo oblikovali v svetu in nosi takšno ime, Friends of the Presidency Group. Ta skupina deluje že kar nekaj časa. Tudi sam sem šele sedaj izvedel, da obstaja skupina s takim imenom tudi to se zgodi vsake toliko časa. Očitno ima predsedstvo lahko tudi prijatelje. Vesel eh, Mišel. Gospod Mišel, želite besedo, gospod Krkhop? Ne želim podaljševati stvari, ampak gospod predsednik, čudovito je, da predsedstvo oblikuje svojo skupino prijateljev. Morda bi tudi mi morali biti bolj prijatelji sami s seboj. Morda bi tudi mi morali vzpostaviti skupino predsednikov Evropskega parlamenta. Predlagam, da gremo kar na glasovanje. Kot je rekel gospod Busutil, ki želi glasovanje o vsakem predlogu posebej, bomo tako tudi glasovali. Imate vsi seboj glasovalne kartice? Hvala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 samo da vidi, preverimo, ali naprave delujejo. Dobro, sedaj glasujemo. Ne? Now we open the vote. Dobro, sedaj pa res glasujemo. Prosim, da glasujete, da vidimo, ali stvari delujejo ali ne. Konec glasovanja. Dobro, naprave delujejo. Potem pa gremo kar na glasovanje. Predlog spremembe 1. Ne? Številka 3. No. Sedaj pa nas čaka resnično glasovanje o treh predlogih sprememb. Najprej predlog spremembe 1. Ne, sem se spet zmotil. Uh, Gospod predsednik, predlog spremembe ena se nanaša na uvodno izjavo. Ponavadi najprej obravnavamo predloge sprememb, ki se nanašajo na člene, zato moramo najprej glasovati o predlogih sprememb dve in tri, potem pa o predlogu spremembe ena. Dobro, prvo glasovanje glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Enainštirideset plus ena minus. Predlog je sprejet. Drugo glasovanje, o čemarkoli že glasujemo. O predlogu tri glasujemo. Okay. Dobro, konec glasovanja. 25 glasov za, 18 glasov proti. Predlog je sprejet. Sedaj pa glasujemo o uvodni izjavi, o predlogu spremembe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. 41 glasov za, 2 proti. Predlog je sprejet. Hvala lepa. Stvar je zaključena s tem. In še končno glasovanje. Glasujte. Board is closed. Konec. Ne še konec. še en glas nam manjka. Dobro, sedaj pa ste vsi oddali svoje glasove. 41 glasov za, 2 glasova proti, sprejeto. Najlepša hvala. Gremo naprej. Šesta točka na dnevnem redu. Sporazum med Evropsko unijo in Japonsko o vzajemni pravni pomoči v kazenskih zadevah. Dosegli smo sporazum, ki opredeljuje tudi pravno podlago za nadaljne sodelovanje na področju kazenskih zadev med Evropsko unijo in Japonsko. Skladno s členom 218 pogodbo o delovanju Evropske unije moramo kot parlament dati soglasje k temu sporazumu, če želimo, da sporazum postane veljaven. Besedo sedaj predajam poročevalcu, gospodu Salvatoreju Jakolinu, ki bo predstavil svoje poročilo. Če nihče ne bo ničemu nasprotoval, glede na to, da ni bil vložen noben predlog spremembe, bomo prešli neposredno na glasovanje. Gospod Jakolino. Si, Hvala lepa, gospod predsednik. ta sporazum bo pravzaprav prvi sporazum med Evropsko unijo in Japonsko. Zato ima ta sporazum pravzaprav zgodovinsko vrednost. Gre za postopek, ki se je začel februarja leta 2009. Takrat je svet tudi dal dovoljenje, da se začnejo pogajanja za sklenitev sporazuma, ki je bil strani sveta ratificiran 30. novembra leta 2009. V tem sporazumu se zelo podrobno in natančno ureja sodelovanje na področju pravosodja med Evropsko unijo in Japonsko. Sporazum uvaja tudi kar nekaj varovalk in jamstev za preiskovance. Kaj ti takšne varovalke Evropska unija zagotavlja preiskovanim osebam kar nekaj časa že. Potem je v sporazumu omenjeno tudi prevajanje, zato da se vsem stranem v postopku zagotovi enakopraven položaj, tako preiskovalci kot preiskovane osebe v kazenskih postopkih morajo imeti na voljo dokumente v svojih jezikih. Zato se zagotavlja tudi prevod besedil in mislim, da je to zelo pomemben in pozitiven element. Poleg tega so predvideni tudi različni postopki, naprimer registracija dokumentov, videokonference, bančni izpiski. S tem se bo zagotovila objektivnost postopkov, enako velja tudi za posredovanje dokazov. Omenjajo se tudi pogoji za zavrnitev, skratka sodelovanje na področju pravosodja je jasno opredeljeno, predvsem je treba zagotoviti varnost in javni red. Še nekaj bi morali upoštevati in sicer informacije v zvezi z bančnimi računi, potem določbe, ki se nanašajo na drugo dokazno gradivo. Upoštevati je treba tudi značilnosti posameznih postopkov. Ta sporazum bi lahko izvajali tam, kjer bi se posameznim državam članicam to zdelo primerno. Tako da ta sporazum pravzaprav predstavlja nek dopolnilni ukrep. Japonska je ena od gospodarsko najbolj močnih držav na svetu, tudi najbolj pomembnih držav. Zato je seveda ta sporazum bil pozitivno sprejet tudi strani japonskih oblasti. Tudi evropske države podpirajo ta sporazum, zato ker se jim zdi, da bi glede na to, s kakšnimi izzivi se soočamo, morali imeti na voljo prav takšen sporazum, ki vsebuje točno takšne določbe. Pomembno je, da zagotovimo enake pravice tako preiskovanim osebam kot preiskovalcem. Najlepša hvala sekretarjatu za sodelovanje, hvala lepa tudi za vašo pripravljenost. Mislim, da ta dokument ne vsebuje nič takega, kar bi lahko kritizirali. Besedilo samo je dovolj razumljivo. Členi se mi tudi zdijo dovolj razumljivi in berljivi, kar je zelo pomembno, predvsem za tiste, ki bodo sporazum izvajali. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Jakolino. Kot rečeno, nobenih predlogov sprememb ni bilo vloženih temu poročilu nihče tudi ničemor ne nasprotuje. Niti komisija, niti člani ne želijo besede, če sem prav razumel, tako da gremo lahko neposredno na glasovanje. Oziroma se morda motim. Kolega Bic, gospod predsednik, rekli ste, da nihče ničemor ne nasprotuje, ampak nekaj bi vseeno rad izpostavil, če smem. Vse skupaj je potekalo skladno z Lizbonsko pogodbo, ki Evropski uniji daje tudi pravico, da podpisuje sporazume v lastnem imenu. Zato moram povedati, če to da je ta pravica, ki se jo Evropska unija pripisuje, popolnoma nezakonita, zato ker državljani Evropske unije niso imeli možnost, da jim odločati na referendumu. Imeli smo referendum o ustavi, takrat no, trije so bili na vseh je bila Lizbonska pogodba zavrnjena. Lizbonska pogodba, ki predstavlja neke vrste ustavo, je 99 odstotno enaka, kot je bila takrat, ko je bila zavrnjena na referendumu, sedaj pa ljudje nimajo več pravice o tem glasovati. Da sedaj Evropska unija podpisuje sporazume v svojem lastnem imenu, je demokratično nelegitimno in to sem želel povedati, ker želim, da se vnese v zapisnik. Hvala. Gospod Batten, svoje ste povedali vendar to nikakor ne bo ničesar spremenilo. Mi bomo lepo nadaljevali z glasovanjem, tako kot to omogoča Lizbonska pogodba, ki je dejansko pogodba, ki velja. Ta pogodba je tudi zavezujoče pravo za celotno Evropsko unijo. Pravzaprav daje pristojnosti Evropski uniji, da sklepa mednarodne sporazume z drugimi državami iz mednarodne skupnosti. Mislim, da bi morali to pravzaprav proslaviti. Prvič smo sklenili pogodbo z Japonsko v imenu Evropske unije in sicer na tako pomembnem področju, kot je vzajemna pravna pomoč v kazenskih zadevah. Zato bomo mi kar lepo nadaljevali z glasovanjem. Eno samo glasovanje bomo imeli. Glasujemo. Konec glasovanja. 39 glasov za, 2 glasova proti. Poročilo je s tem sprejeto. Hvala lepa za vaše sodelovanje in hvala za opravljeno delo, gospod Jakolino. Final vote. Še končno glasovanje. Še enkrat bo treba glasovati, torej končno glasovanje glasujemo. Konec glasovanja, enak rezultat. Sprejeto. Točka sedem. Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Poročevalec je gospod Koeljo. Prosim vas za malo tišine. Kolegice in kolegi v dvorani, prosim vas, da ste tiho, zato da nadaljujemo s svojim delom. Obravnavali bomo osnutek poročila in mnenje pravne službe Evropskega parlamenta. Odločili se bomo tudi, dokdaj je treba vložiti predloge sprememb. V naslednjih nekaj minutah nam bo gospod Koeljo predstavil osnutek svojega poročila o predlogu uredbe za Agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Predstavniki pravne službe Evropskega parlamenta bodo odgovorili tudi na vprašanje, ki smo ga izpostavili. Naj vas še enkrat spomnim na to, da smo pravno službo parlamenta vprašali, ali je vzpostavitev agencije, ki je odgovorna za SIS-2, VIS in Eurodac, nekaj, kar mora biti utemeljeno na enem ali večjih pravnih instrumentih, pri čemer je treba upoštevati, da nekatere države članice ne sodelujejo v vseh zgoraj omenjenih IT sistemih ali pri vseh vidikih posameznega informacijskega sistema. Špansko predsedstvo bo tudi imelo priložnost pokomentirati ta vidik. Besedo bom potem dal še predstavnikom komisije če bi se morda želeli tudi oni oglasiti v zvezi s tem. Tudi drugi kolegi, ki bi želeli sodelovati v razpravi, bodo dobili besedo. Gospod Koeljo, izvolite. Gospod predsednik, imamo manjšo težavo. Obstaja resen pravni problem pri tem poročilu. Predsedstvo je trenutno na sestanku s pravno službo sveta dve pomembni državi, Združeno kraljestvo in Irska tudi sodelujeta in našo točko naj bi obravnavali ob 11.15. Oni zaključujejo ravno kar se stankom, zato se mi zdi, da bi morali počakati na njih. V nasprotnem primeru nam ne bodo mogli odgovoriti na vprašanja, niti se odzvati na naše pripombe. Hey. Dobro, bomo upoštevali tudi vaš predlog, da preložimo to razpravo. Dokler se ne zaključi sestanek, ki ste ga ravno kar omenili. Se strinjate s tem? Predlagam, da sejo prekinemo za 15 minut, potem pa bomo videli, kako naprej. Nadaljujemo čez 15 minut. Hvala.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

dear colleagues. Uh, Kolegice in kolegi, mislim, da je čas, da nadaljujemo z današnjim zasedanjem, tako da vas lepo prosim, da se usedete. We have uh, Sedma točka na dnevnem redu. Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Predsednik je že prej povedal, da bomo najprej dali besedo kolegu Karlosu Kuelju, ki bo predstavil osnutek poročila. Potem bomo prisluhnili predstavnikom pravne službe ki bodo odgovorili na vprašanja, ki smo jih ponovno zastavili v zvezi s tem, ali je treba vzpostaviti to agencijo na enem ali večjih instrumentih, pravnih instrumentih. Na to bomo prisluhnili še španskemu predsedstvu, ki bo podala svoje pripombe v zvezi s to temo. Na koncu pa bomo dali besedo še predstavnikom komisije, če bodo seveda želeli kaj dodati k razpravi. Potem pa bomo imeli še razpravo o osnutku poročila. Gospod Koeljo, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pri tej agenciji se pojavlja ta dva problema. Pravni problemi in vprašanje sistemov. Zato predlagam, da imamo ločeno razpravo o teh dveh vidikih. Najprej bi bilo po mojem mnenju najbolje dati besedo pravni službi parlamenta, potem bi prisluhnili še odgovor sveta in morda komisije. Zakaj? Zato, ker smo imeli kar nekaj pomislekov glede tega, da je Evropska komisija predlagala eno samo pobudo. Govorimo namreč o tem, da bo agencija upravljala različne sisteme. Države članice imajo tudi različne pravice do sodelovanja v teh sistemih. Združeno kraljestvo ne sodeluje v VIS-u. V SIS-u sodeluje samo v določenih delih. V celoti sodeluje Združeno kraljestvo pri Eurodaku. Tako da imamo variabilno geometrijo, kot temu pravimo to pa povzroča precejšnje pravne težave pri sprejemanju te pobude. Zato predlagam, da se najprej lotimo pravnih težav, da prisluhnemo pravni službi parlamenta, potem še svetu, če komisija želi tudi komisiji, zatem pa bi predstavil vsebino poročila in bi imeli še razpravo. Hvala, gospod Koeljo, bomo kar dali besedo predstavnikom naše pravne službe, ki bodo odgovorili na vsa ta vprašanja. Thank you. Thank you. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da predstavimo tudi mnenje pravne službe glede predloga komisije za vzpostavitev agencije za operativno upravljanje. Kot je rekel že poročevalec, agencija bo odgovorna za upravljanje treh sistemov SIS, VIS in Eurodac. Kot je poročevalec tudi omenil, je pravni okvir za vse te sisteme zapleten in sicer zaradi tega, ker vse države članice ne sodelujejo pri vseh IT sistemih, niti ne pri vseh vidikih teh informacijskih sistemov. Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta v celoti v Eurodaku, ki še ni v šengenskem pravnem redu, samo delno pa sodelujeta v SIS-2, ne sodelujeta pa v sistemu VIS. Na pravno službo ste naslovili vprašanje, ali bi morala vzpostavitev te agencije temeljiti na enem ali večjih pravnih instrumentih. Ozadje tega vprašanja je pravzaprav sodba sodišča v zvezi z zavrnitvijo sveta možnosti Združene kraljestvo, da sodeluje pri, pri potrjevanju in sprejemanju uredbe o Frontexu. Svet je na podlagi tega, da Združeno kraljestvo ne sodeluje v tem delu pravnega reda, ki se nanaša na nadzor nad majami, zavrnil to možnost. Združeno kraljestvo je sprožilo sodbo zoper odločitev sveta, Sodišče Evropskih skupnosti pa je podprlo svet in odločilo, da države članice ne morejo sodelovati pri oblikovanju šengenskega pravnega reda, če določnega dela šengenskega pravnega reda še niso sprejele, naprimer, ko gre za nadzor nad majami ali za vizumsko politiko. V svojem predlogu je komisija vključila tudi številne uvodne izjave, ki omejujejo sodelovanje Združenega kraljestva in Irske. Namen tega pa je, da se zagotovi sprejemanje skladno s sodno prakso uvodna izjava 24 pravi, da Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejemanju. Posledica tega pa je, da Združeno kraljestvo sicer sodeluje pri nadaljnem sprejemanju. Enako velja za Irsko. Uh, vendar ta, je ta uvodna izjava kontradiktorna. Bodi si Združeno kraljestvo in Irska sodelujete pri sprejemanju celotne uredbe ali pa sploh ne. Če Združeno kraljestvo in Irska lahko sodelujete pri sprejemanju te uredbe, potem morate imeti možnost tudi pri sprejemanju ukrepov, ki predstavljajo del pravnega reda, ki ga sami nista sprejeli. Vključitev takšne uvodne izjave ni dovolj za to, da se zagotovi dosledno sodno prakso sodišča. Sprejetje uredbe kot je bi s tem povzročilo pravno negotovost. Če bi se parlamentu zdelo to primerno, lahko ta predlog tudi spremeni in prilagodi, tako da se razjasni, kakšno je sodelovanje Irske in Združenega kraljestva. Ali boste Irske in Združeno kraljestvo sodelovali pri glasovanju v besedilu, pa je še odprto vprašanje. Mislim, da resolucija, da bi bila ustrezna rešitev takšna, da se sprejmejo ločeni pravni instrumenti. Kolikor vem, bo svet predlagal še eno rešitev, vendar bom pustila svetu, da to pojasni. Hvala. Well Hvala lepa. Predlagam, da sedaj prisluhnemo španskemu predsedstvu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot ste že sami lahko sklepali na podlagi pripom pravne službe parlamenta. Tu ne gre za enostavno temo. V svetu smo organizirali številna srečanja, na katerih smo se pogovarjali o tej temi. Tudi sami smo pravkar zasedali in obravnavali to temo. Namreč o tem smo se pogovarjali z vsemi zadevnimi državami, s prihodnim predsedstvom in tudi s pravno službo sveta. Sam sicer mislim, da nisem pooblaščen, da govorim v imenu vseh, zato bi bilo bolje, da prepustim predstavitev posameznih odločitev in rešitev, ki so za svet primerne, predstavi pravna služba ali pa predstavnica generalnega sekretarjata, ki tudi danes z nami. Thank you. Um... Najlepša hvala in dobar dan vsem skupaj. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da danes predstavimo rešitev, o kateri smo razmišljali v svetu. Strinjamo se z mnenjem Evropskega parlamenta, namreč, da je prišlo do določenih zapletov pri sodelovanju Združenega kraljestva in Irske pri sprejemanju predloga o agenciji razlogi so bili že izpostavljeni strani pravne službe Evropskega parlamenta. Poleg tega se nam je zdel dober predlog, da se ta predlog razdeli v dva dela, vendar je zelo težko razdeliti predlog na več delov. Razlogov za to je več. Obstajajo tudi praktični razlogi, vendar, kot je rekla pravna služba parlamenta, na no, vse zadnje gre tu za vprašanje politične izbire. Razmišljali smo tudi o tem, kako bi lahko najbolje rešili ta problem, ne da bi istočasno razdelili ta predlog. V svetu smo našli novo rešitev, ki temelji na četrtem členu protokola o šengenskem pravnem redu. Skladno s četrtim členom tega šengenskega pravnega reda lahko Združeno kraljestvo in Irska kadarkoli zahteva ta možnost za sodelovanje pri enih ali vseh delih šengenskega pravnega reda. Kar zadeva predlog o tej agenciji, se nam zdi, da bi bilo to možno, zato ker gre za zelo specifičen primer, ki združuje različne elemente, pri katerih Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta, ne sodelujeta ali pa delno sodelujeta. Rešitev za ta problem bi lahko bila sledeča. Združeno kraljestvo in Irska lahko zaprosita za možnost sodelovanja pri sprejemanju predloga in sicer na podlagi četrtega člena protokola k šengenskemu pravnemu redu. Svet bo sprejel potem odločitev v zvezi s to prošnjo, odločati pa bo moral soglasno. Vse države članice bodo morale biti za. Skratka, šlo bo za podobno odločitev, kot je bila sprejeta pri sklepu 2003-65, kjer je Združeno kraljestvo prosilo, da sodeluje pri določenih delih šengenskega pravnega reda. Takrat je svet tudi dopustil Irski in Združenemu kraljestvu, da sodelujeta. Pravzaprav bi obrali enak postopek, enako rešitev. S tem bi Združenemu kraljestvu in Irski omogočili, da sodelujeta pri sprejemanju predloga za vzpostavitev agencije za operativno upravljanje v celoti, tudi ko gre za tiste dele te agencije, kjer ti dve državi ne sodelujeta. Združeno kraljestvo in Irsko smo že obvestili o predlagani rešitvi. Do sedaj smo prejeli pozitiven odgovor strani Združenega kraljestva, ki pravi, da da bi oni bili pripravljeni predložiti svetu takšen zahtevek oziroma prošnjo, da sodelujejo pri sprejemanju uredbe v celoti. Za enkrat Irska še preučuje to možnost. Ko bomo prejeli prošnjo strani ene ali obeh držav, pa bo moral svet sprejeti odločitev o tem, ali naj državi sodelujeta pri sprejemanju te uredbe v celoti ali ne. S tem pa bomo, po našem mnenju, rešili ta problem tudi iz pravnega vidika in predloga kot takega nam ne bo treba razdeliti v dva dela. Predlog o administrativnem delu te agencije bo ostal takšen, kot je. Uvodne izjave bomo spremenili, jih prilagodili predlagati. Vendar se bomo s tem izognili pravnemu problemu, do katerega bi prišlo zaradi sodne prakse sodišča. Hvala. Hvala lepa. Predstavniki komisije, želite posredovati? Prosim. Yes, much, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da je to eno od tistih vprašanj, kjer se vsi strinjamo s temeljnimi domnevami in vprašanji, imamo pa različne rešitve, kako razrešiti te, ta vprašanja in možnosti. Tako kot je mnenje pravne službe parlamenta in sveta, je tudi komisija prepoznala zapletenost vprašanja. Gre za tipičen primer variabilne geometrije in komisija tega ne zanika. Kljub vsemu pa že imamo presedane v pravnem aktu, nekem pravnem aktu, smo to variabilno geometrijo že imeli. Zato komisija meni, da če bi ohranili eno besedilo s potrebnimi pojasnili in z variabilnimi možnostmi udeležbe določenih držav članic v tistih delih, kjer sodelujejo ali ne sodelujejo ali delno sodelujejo, torej menimo, da bi enotno besedilo, enoten akt bil najboljša rešitev. Razdrobitev bi bila proti duhu boljše zakonodaje. Mislim, da se tu vsi strinjamo. Prav tako bi to bilo proti temu, kar želimo doseči z Lizbonsko pogodbo, s premembami zakonodajnih aktov, h katerim stremimo. Po drugi strani, istočasno, to je bolj osebinsko vprašanje, pa moramo biti zelo pragmatični, kakšne bi bile posledice razdrobitve zakonodaje. Še vedno bi imeli hibridno strukturo, kajti najbolj zapleten del variabilne geometrije je ravno ta. Naprimer, če bi ločili del vis del Eurodaka, kjer je odrežba bolj jasna, kjer je odrežba da ali odrežba ne, bi potem pri SIS-2 imeli bolj jasno variabilno geometrijo. In z razdrobitvijo se ne bi lotili vprašanja na pravi način. Imeli bi še vedno veliko ločevanja, imeli bi torej različne pravne akte in bolj zapleteno pravno ozadje. Zato torej menimo, da bi bilo dobro imeti enoten akt. In povabil bi vas, da si bolj natančno preberete v vodni izjavi 24 in 25, ne samo besede, ki jih je omenila pravna služba parlamenta. Tam je zapisano, da. Združeno kraljestvo in Irska ne boste sodelovali pri sprejetju, pravimo pa, da do določene mere. In zato skušamo razlikovati med tem, kako bi to besedilo uporabljali na Irskem, v Združenem kraljestvu in na Danskem in kako bi potem izgledala udeležba teh držav pri posameznih sistemih. Seveda, če je potrebno, smo pripravljeni na še bolj jasno formulacijo, da bi to še bolj pojasnili. Potem pa še nadaljne vprašanje poštenosti, če mi tako dovolite. Združeno kraljestvo, Irska in Danska finančno prispevajo k spostavitvi agencije, tako kot tudi druge države. In dejstvo, da v nekaterih sistemih sodelujejo in da bo agencija upravljala s temi sistemi, mislim, da jim daje pravico, da glasujejo tudi pri del za delovanje, o delovanju te agencije, čeprav bi morda potem praktično že vedeli, kako bodo glasovali glede tistih delov, kjer ne sodelujejo. Kakorkoli že, zabeležili smo si, možnost rešitve, ki jo je sedaj predstavil svet. Mislim, da bi lahko našli razumno rešitev te kompleksne zadeve. Vemo pa, da glede na mnenje Združenega kraljestva in Irske je vse še zelo sveže. Videli bomo, kakšen bo razvoj dogodkov v prihodnje in potem bomo skušali skupaj s parlamentom in svetom najti ustrezno rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Carlos Coelho, poročevalec, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Naj se zahvalim naši pravni službi za jasno mnenje. Zelo sem zadovoljen, da so v svetu, zdi se, našli rešitev za ureditev pravnega vprašanja in upam, da se boste Združeno kraljestvo in Jerska lahko pridružili in da bomo lahko nadaljevali s tem poročilom vzpostavitve agencije. Predstavil bom časovni razpored. 12. juli bi naj bil rok za predloge sprememb. Kolikor vem, je poročilo že na voljo v vseh jezikih če mi dovolite, pa bi rad izpostavil osem kratkih točk. Prvič, zakaj potrebujemo takšno agencijo? Agencijo potrebujemo zato, ker druge rešitve ni in ker je parlament sam že zahteval za vzpostavitev te agencije na formalen način. Mislimo, da te pristojnosti komisija ne bi smela imeti in tudi komisija sama meni, da nimajo sredstev in volje, da bi to počeli. Parlament ne more imeti demokratičnega nadzora na enak način in ne moremo oblikovati agencije na tak način, če ni Evropska agencija. Zato mora biti Evropska agencija. To je najboljša rešitev. Drugič, kar se tiče novih sistemov. Mislim, da če bo agencija odgovorna za nove sisteme, bi to morali razrešiti s pravnim instrumentom, soodločanjem med parlamentom in svetom. Prav tako bi morali to jasno izraziti v besedilo. Tretjič mislim, da moramo pojasniti cilje in naloge agencije. Nekaj predlogov sprememb na to temo sem že predstavil. Četrtič, pilotni projekti. Dobro bi bilo pripraviti pravila, da ne bi mogli razširiti pooblastil agencije de facto s pilotnimi projekti. Tako da sem predstavil predloge sprememb tudi za to vprašanje. Sedež agencije. To je peta točka. Dva predloga sta Estonija in Francija. Pravno gledano ima parlament pravico do odločanja na enaki ravni kot svet, kajti gre za postopek soodločanja. Kakorkoli že, zavedamo se, da obstaja tradicija iskanja eh, te rešitve v svetu. Ne bomo se borili proti temu. Če bo svet našel dobro rešitev, parlament temu ne bo oporekal. Vendar pa mislim, da moramo podati nekatere pogoje, parametre, za iskanje te rešitve, da bi pomagali svetu pri odločitvi. In zato predlagam nekaj predlogov sprememb tudi na to temo. Mislim, da bi lahko imeli tudi boljšo formulacijo glede tega. Šestič, končujem. Komunikacijska infrastruktura. Nisem proti temu, da bi imeli zonanje izvajalce, kar se komunikacijske infrastrukture tiče, vendar pa mislim, da moramo imeti pogoje, da, ki bodo zagotavljali, da jih zonani sodelavci izpolnjujejo. In nekaj predlogov sprememb sem predstavil tudi na to temo. Sedmič. člani upravnega odbora in glasovalne pravice. Vsi vemo, da imamo različne glasovalne pravice glede različnih sistemov. Če država ni zavezana s pravnimi instrumenti, potem ne bi smeli imeti pravice pridobivanja zaupnih podatkov sodelovati v razpravah in sodelovati pri odločitvah. Njihove glasovalne pravice in participativne pravice morajo biti povezane z odeležbo v posameznih sistemih po državah članicah. Predsedujoči te agencije, menimo, bi moral biti izbran med člani, ki jih imenujejo države članice, ki uporabljajo in izvajajo vse instrumente, ki, s katerimi upravlja agencija. Nima smisla, da bi bil imenovan iz države članice, ki deluje samo delno pri določenem sistemu. In še zadnja točka. Zaščita podatkov in demokratičen nadzor. Nekaj predlogov sprememb sem predlagal zato, da bi zvišali raven zaščite podatkov in demokratičnega nadzora. Upam, da bom dobil podporo kolegov, zato da bomo lahko podali še boljše predloge spremem do 12. julija, da bomo potem v odboru lahko septembra se o tem pogovarjali in o tem tudi glasovali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Koeljo. To je bilo zelo jasno mislim, da lahko nadaljujemo z razpravo. Dva želita posredovati. Najprej gospod Albrecht, potem pa gospa Latford. Še kdo? Gospod Albrecht. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, Carlos Coelho, za vaše poročilo. Resnično cenim te dobre predloge sprememb čeprav sem precej kritičen, kar se centralizirane infrastrukture za te podatkovne baze tiče, še prav posebno, kar se varstva podatkov tiče. Zato resnično želim izpostaviti, da so pozitivne določbe proti medoperabilnosti med bazami podatkov ključnega pomena za parlament. In mislim, da moramo tudi jasno povedati, da bodo to ključne zahteve parlamenta tudi v prihodnje. Tega se bomo držali. Ne gre za to, da bi dejali, da sedaj nimamo druge možnosti in da moramo to storiti na centraliziran način. Kasneje pa se bomo odločili, da vse skupaj odpremo za medoperabilnost. To je ključno stališče Evropskega parlamenta, da si tega ne želimo zaradi ravni varstva podatkov. Menimo namreč, da je nevarnost združevanja vseh teh podatkovnih baz, ki so bile ustvarjene v specifične namene zaradi drugih namenov, da bi vse to lahko pomenilo težavo in tega si ne želimo. Zame je to zelo pomembno in zato, če ne bomo dobili močnih zagotovil na tem področju, bo težko zame, morda tudi za Evropski parlament, sprejeti to združevanje, povezovanje, kajti to je vseeno naša prednostna naloga, naša prednostna naloga za naš odbor. Gospa Latford. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se z mnenjem gospoda Albrehta, to je bilo tradicionalno mnenje našega odbora. In vedno je to pazljivo predstavljal tudi gospod Koeljo. Skupna agencija sploh ne pomeni, da bomo združevali baze podatkov in da bomo imeli tudi medoperabilnost. To je ločeno vprašanje. To gre, tukaj gre za različni vprašanji in ne vem, zakaj bi skupno upravljanje potem pomenilo tudi to, da bi povezovali podatkovne baze. gospodu Koelju zelo zaupam na tem področju, veliko izkušenj ima, še prav posebno, kar se SIS tiče, pa tudi, kar se upravljanja evropskih podatkovnih baz tiče. Prav tako se spozna na pravila, ki so potrebna za dobro zaščito in nadzor podatkov in upoštevanje zakonov na tem področju. nisem prebrala ne mnenja pravne službe komisije, ne sveta. In ne vem točno, kaj komisija želi povedati. Vendar pa, če sem prav razumela gospoda Koelja, je pripravljen razmisliti o pravni modrosti iz tega dialoga. Seveda je vse skupaj omejeno. Prav ima ne moremo dovoliti državam, ki ne sodelujejo, da bi prestopile pravne pravice, kar se tiče sprejemanja odločitev ali dostopa do prvega stebra Sisa, tako smo to nekdaj imenovali. Dejstvo, da sem sedaj v vladni koaliciji in največ v opoziciji, ne spreminja mojega mnenja, da je potrebno spoštovati pravne omejitve. Združeno kraljestvo lahko seveda poda primere pred Evropsko sodišče o Schengnu, o uredbi o potnih listih, o Frontexu in o drugih zadevah, sodišče bo potem razpravljalo, se je odločilo in potem moramo to spoštovati. Torej, Združeno kraljestvo lahko preizkuša meje in to podpiram. Vendar pa prav tako podpiram to, kar je dejala komisija. Upam, da bomo jasnost lahko dosegli globalno celovito z različnimi pravili, ki bodo jasna in pregledna, ne bodo pa zmedla običajnih potrošnikov. Prej smo imeli prvi, tretji steber, sedaj imamo Lizbono, tako da bomo imeli, upamo, samo en pravni instrument na enem področju. In potem boljša zakonodaja, ta točka je zelo dobra. Potrebno je razviti svežen, čeprav mora biti dobni tisk zelo jasen, glede dostopa ali udeležbe. Kljub temu pa upam in glede na to, kar je dejal poročevalec, mislim, da bo tako, da bo celosten pristop in postopek združljiva in da bomo spoštovali omejitve držav, ki ne sodelujejo, hkrati pa bomo imeli varovalke glede šengenskega pravnega reda. In seveda želim si, da bi te omitve odpravili tudi v Združenem kraljestvu na Danskem in Irskem. Upam, da se bo to zgodilo k malo, ampak morda bo trajalo še nekaj let. Ja. Hvala lepa, sedaj pa predsedstvo, ali želite podati kakšno pripombo, želite posredovati glede teh vprašanj? <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Povedati želim le naslednje. Z vidika španskega predsedstva lahko povem, da smo spremljali to delo v preteklih šestih mesecih in smo nadaljevali tam, kjer je končalo švedsko predsedstvo. Zelo zadovoljni smo, da dokument sedaj odraža tisto rešitev, ki smo jo našli v delovni skupini. Imamo zelo trden argument in stališče, ki je zelo blizu stališču Evropskega parlamenta. Ne želim se spuščati v podrobnosti tega argumenta, kajti gospod Koeljo je zelo spretno predstavil vse vidike. Sedaj preučujemo določene točke, s katerimi se ukvarja svet in mislim, da smo dosegli točko, kjer smo definirali problem in kmalo bomo morali doseči odločitev. Poročilo poročevalca prihaja pravi čas. Svet bo sedaj lahko poskusil zbližati obe besedili in premustiti težave. Obema poslancema, ki sta spregovorila, pa lahko povem, da v imenu španskega predsedstva in v imenu sveta lahko povem, da bo pri vzpostavitvi te agencije postopek tak, da bomo upoštevali pravne podlage. Želimo si podatke, želimo si ustrezne določbe, ustrezna pravila, vendar potrebujemo ustrezno besedila, imamo pa tudi pri pilotne projekte za prihodnost. Zagotoviti moramo torej pravno podlago za nov sistem, ki bo osnova za delovanje agencije. To mora iti skozi zakonodajni postopek na parlamentu in svetu. Imamo jasne poglede o zvezi s tem, to je jasno tudi v delovni skupini in v svetu. Upam, da vas bom s tem lahko pomiril in da bom lahko tako pomiril tudi vas z vidika španskega predsedstva. Hvala, komisija. Uh, for... Hvala lepa, gospod predsedujoča, da ste mi spet dali besedo. Najprej želim povedati, da se moramo zahvaliti poročevalcu za zelo dobro delo in za njegovo poročilo. Če si ogledamo predloge sprememb, potem lahko vidimo, da je večina njih sprejemljiva za komisijo, naj si bo v obliki, v kakršni so, ali z manjšimi spremembami. Izbral bom samo en primer. Pozdravljamo še posebej predloge v zvezi s postopkom imenovanja izvršnega direktorja vseeno pa je bilo predloženi veliko predlogov sprememb, za katera menimo, da samo okrepijo trenutno besedilo. To je naše stališče nasploh. Ne glede na to, pa obstaja določena področja, ki nam zbujajo skrbi, določeni deli poročila in zato bom na kratko poskušal o tem seveda spregovoriti najprej kar zadeva infrastrukturo komuniciranja. Veseli smo, da je to zdaj bolj vidno, podarijo se vidiki upravljanja sistema. To je zelo pomembno, kaj te specifično je v besedilu to omenjeno, zato to okrepi in pojasni naloge agencije. Sedaj govorim o 14. predlogu sprememb. Podrobni pogoji, ki so vključeni v ta predlog spremembe, po našem mnenju presegajo namen poročevalca. Zakaj? Upravni podlagi za vsakega od teh sistemov, za SIS, VIS in Eurodac, že imamo jasne pogoje v zvezi z varnostjo komunikacijske infrastrukture, omrežja Ti pogoji so torej že določeni in po našem mnenju ni nobene potrebe potem, da bi to, temu še kaj dodali. Pristojnosti v zvezi z odgovornostmi, kar zadeva pogodbe in varnost sistema, še posebej SIS-2, to je nekaj, kar bo ostalo v pristojnosti komisije, tudi ko zadeve prevzame agencija to izhaja, naprimer, iz pravne podlage za SIS-2. Zato, če bi v to besedilo vključili pogoje za varnost infrastrukture, to je v nasprotju s tem, kar je bilo zapisano prej. Kajti komisija bo vseeno ohranila nadzor, tudi ko preusame vajeti agencija. Še zadnji komentar. Določene podrobnosti v zvezi s tem, kako so bili predlogi sprememb oblikovani, gredo celo tako daleč, kot da bi želeli oblikovati pogoje za javna naročila. Mislim, da se bo to vseeno obravnavalo v pogodbenih postopkih, za katere je še naprej odgovorna komisija. Komentarje poda želim podati še v zvezi z nekaterimi točkami in sicer v zvezi z 24. predlogom spremembe, kar zadeva članstvo v odboru ali upravi. Komisija je predlagala dva namesto enega, to pa zato, ker bo v tej agenciji komisija imela vlogo, ki presega običajno institucionalno vlogo, ki jo komisija običajno ima, kajti komisija bo ohranila posebne odgovornosti, kar zadeva komunikacijsko infrastrukturo. In zato je naše mnenje, da bi komisija morala imeti več kot en sedež, kar je običajno, in zato bomo ohranili svoj predlog dveh predstavnikov v upravnem odboru. Kar zadeva dostop do dokumentov za države članice, ki ne sodelujejo v teh sistemih, to sta predloga spremem 30 in 37. Po našem mnenju gre tukaj za dve ločeni vprašanje spoštovati moramo spremenljivo geometrijo in sodelovanje držav članic, ampak dostop do dokumentov je nekaj, kar ne bi smelo slediti tej logiki. Države članice, čeprav ne bodo glasovale, če sodelujejo pri tem, bi morale imeti dostop do dokumentov, tudi če torej ne glasujejo. Večina vprašanj bo segala čez različna področja kajti dejavnosti agencije so povezane z upravljanjem sistemov kot takšnim in zato bo zagotovo šlo za vprašanje, ki bo dosegala čez več področji. Težko bomo ločili in določili, kako lahko država članica vidi ene dele dokumenta, drugih pa ne. Zato je prepoved dostopa do dokumentov po našem mnenju treba ponovno preučiti. Kradeva svetovalne skupine. Zelo na kratko, Po našem mnenju je razlog za to, da bi imeli takšno skupino ta, da ima upravni odbor dostop do strokovnega znanja v zvezi z zadevnimi sistemi, zato smo v svojem besedilu zapisali, da bi morali zagotoviti možnost za vzpostavitev dodatnih svetovalnih skupin, če bomo dodali kakšne sisteme v okvir pristojnosti te agencije in želimo, da se to odraža v besedilu. kar zadeva objavo postopka imenovanja izvršnega direktorja. Poročevalec je predlagal, da bi to bilo po prvem sestanku upravnega odbora. Naše mnenje pa je, da te omejitve ne bi smelo biti, kajti v interesu hitre vzpostavitve agencije je, da dovolimo, da se objavi razpis za delovno mesto izvršnega direktorja, še pred zasedanjem upravnega odbora, eno sploh ni povezano z drugim. V skladu s postopkom je komisija odgovorna za dejansko pripravo razpisnega postopka, zato smo pripravljeni, da s temi dejavnostmi začnemo še pred prvim zasedanjem upravnega odbora. In še na koncu, kar zadeva volilne pravice pridruženih držav, razprave, ki smo jih imeli v delovni skupini v svetu, so potekale v smeri, da smo želeli pustiti vprašanje volilnih pravic za takrat, ko bodo povezane države izvajale pogajanja v zvezi s tem. Zato nismo želeli volilnih pravic vključiti v besedilo členov, kajti to na nek način implicira, da imajo pravico, da se pogovarjajo o volilnih pravicah. Mislimo pa, da bi to morali prepustiti dvostranskim pogajanjem, ko se bodo države pogajale za pristop k tej agenciji. In še ne na zadnje, govoriti želim o medoperabilnosti, to je omenilo več poslancev v tem odboru, povedati želim, da je to nekaj, čemu komisija vedno posveča veliko pozornosti. Pravne podlage, so tiste, ki določajo omejitve v vsej sistem. To je prav tako nekaj, v zvezi s čimer agencija nima samostojnih pristojnosti. Nikoli ne bodo mogli preseči svojih, svojih pravnih okvirjev. Vsakeč, ko bomo uvedli nov sistem, to pomeni novo priložnost, da vzpostavimo nedoperabilnost, še vedno bo to del postopka soodločanja. Parlament in svet bosta vedno imela besedo pri tem, ko se bo vzpostavljal tak sistem. Zato je naše mnenje, da moramo vzpostaviti omejitve in takšne sistem, kot imamo sedaj, ustvarja omejitve in tudi vsa jamstva za to, da se izognemo, izognemo temu, da bi agencija prevzela funkcije, ki ne spadajo v njeno pristojnost. Vin. Hvala lepa. Želi poročevalec spregovoriti? Izvoli, Karls. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala lepa za besede kolegov z komisije in z predsedstva. Opomniti vas želim na naslednje. Ko sem predstavil osnutek poročila, sem to storil po razpravi sporočevalci v senci. Več pomislekov ni samo mojih, ampak izhajajo iz zelo dobre razprave, ki sem jo imel sporočevalci v senci. Na tem mestu se jim želim tudi zahvaliti za njihov prispevek. Pomisleki, ki smo jih slišali v zvezi z medoperabilnostjo, so rešeni v predlogu spremembe 9 tam se zauzemam za to, da bi prepovedali kakršnokoli medoperabilnost med temi sistemi. Strinjam se tudi z komentarji gospoda Alberta in gospe Latford. Ne bom govoril o vsem, kar smo slišali strani komisije in predsedstva. V zvezi s tem bomo še imeli razprave, da analiziramo njihove argumente, ampak spregovorim o treh, o treh ali štirih. Prvič, predlog spremembe 14. Ne morem razumeti, zakaj komisija meni, da smo preveč podrobni pri pogojih za predlog spremembe 14. Zato obstajajo dobri razlogi, zelo nas skrbi varnost teh omrežij. Evropsko komisijo, sem že vprašal v zvezi s preizkusi. Še vedno čakam na odgovor. Kolikor vem, so rezultati v zvezi s tem sistemom zelo negotovi in negativni. V Kajru, v Egiptu je urad, kjer so vsi podatki na voljo. Vsi uslužbenci imajo dostop do številnih podatkov in informacij o glavnih naslovih in dostopnih točkah IP v administracijah v državah članicah. Družba, ki smo jo prosili za zunanje izvajanje, ima pisarno v Kajro, zato me zelo skrbi varnost tega v Bratislavi, po, kolikor je meni znano, so pogoji varnosti za zgradbo, v kateri uslužbenci delajo, naravnost grozljivi. Zelo nas skrbijo pogoji pri teh preizkusih. Čakam na odgovor komisije in ljubše bi mi bilo videti varovala v pravnem besedilu. Komisija pravi, da ta besedila ne spadajo v pravno besedilo, ampak moj odgovor komisiji je, da se zakonodajalec odloči, kaj bo zapisano v zakonodajnem besedilu. Če si kot zakonodajalec to želimo, potem lahko to zapišemo. Parlament in svet sta tista, ki pripravljata zakonodajo. če imamo pomisleke, utemeljene pomisleke o tem, kako se stvari izvajajo, potem bi morali zagotoviti pravne določbe, zato da se izognemo dodatnim težavam. Druga točka. Dostop do dokumentov. To sta predloga sprememb 36 in 37. Ne razumem, zakaj bi morali zagotoviti dostop do dokumentov o določenem sistemu, če država članica ne sodeluje v tem sistemu. Vem, da so horizontalni dokumenti. To pomeni, da dokumenti zadevajo upravljanje agencije same. To so dokumenti, ki jih ne moremo razdeliti. Prav gotovo pa obstajajo dokumenti o vsakem sistemu. Po mojem mnenju bi morali dostop do teh podatkov dovoliti samo tistim državam, ki dejansko sodelujejo v teh, teh sistemih, kar zadeva skupine svetovalcev. Te skupine so predvidene za procese ob uvedbi novega sistema. Če bomo torej uvajali nove sisteme, potem se bomo takrat, ko bomo potrdili pravni instrument, rešili problem ali vprašanje skupine svetovalcev. Če bomo ustvarjali nekaj takega, kot je evropski PNR, in potem bo agencija imela pravico, da s tem upravlja, potem se bomo v zakonu in zakonsko odločili, da to damo v pristojnost agencije, zato bomo takrat rešili ta vprašanja. Gospod predsedujoča, Za zaključek naj povem, da sem pripravljen sodelovati s komisijo o številnih drugih podrobnostih, o katerih želijo imeti nadaljne razprave. Več jih je v zvezi z upravnim odborom, direktorjem in tako naprej. V vsakem primeru pa mislim, da bi si morali prizadevati za to, da dobimo agencijo, ki ki bo sposobna reševati probleme, ki jih imamo. Problemi pa so, da potrebujemo agencijo, ki bo upravljala s temi bazami podatkov, z visoko stopnjo zaščite, z visoko stopnjo učinkovitosti, visoko stopnjo stroškovne učinkovitosti in tako naprej. upam, da bomo uspeli pripraviti čim boljšo zakonodajo, zato da zagotovimo najboljšo rešitev. Še enkrat se zahvaljujem Evropski komisiji za njen predlog, kajti to je prav tisto, kar je Evropski parlament od nje zahteval. Hvala, Carlos Coelho. S tem je razprave o tej točki konec. Še enkrat želim omeniti to, kar je poročevalec že omenil. Rok za oddajo predlogu spremembe je 12. juli ob 12. Dobro, prehajamo na zadnji dve točki na dnevnem redu za danes do povdan. To je skupna razprava in sicer sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o poenostavitvi izdajanja vizumov in sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Poročevalka za obe poročili je gospa Natalie Grisbeck. Podati vam moram kratek pregled. Odločitev za to, da se izvedejo pogajanja, je bil izveden leta 2008, pogajanja so se izvedli leta 2009 in sporazuma sta bila parafirana novembra 2009. Sporazum o ponastavitvi izdanja vizumov je bil podpisan 16. junija strani sveta, sporazum o ponovnem vračanju in ponovno sprejemu pa še ni mogoče podpisati, ker Združeno kraljestvo in Irska še imate tri mesece časa, da se mu pridružite, sedaj dajem besedo komisiji, da predstavite poslancem vsebino dveh sporozumov, potem pa bom dal besedo tudi predstavnikom španskega predsedstva, če želijo imeti besedo, potem pa bodo seveda imeli besedo tudi poslanci. Najprej ima besedo komisija. Eh, eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Že sami ste povedali, znak za to, da se začnejo pogajanja za ta sporazum, je Evropski svet, izredni Evropski svet, poslal 1. septembra 2008 na zasedanju. Temu signalu je potem sledila zelo huda kriza, ki se jo vsi še zelo dobro spominjamo. Vodje držav in vlad so želeli Gruzicam poslati zelo jasno in odločno sporočilo o tem, da je Evropska unija z njimi solidarna. V takratnem obdobju so smer, smo sprejeli številne pobude, tudi pobude na področju poenostavljanja mobilnosti osebi in vzpostavljanja medosebnih stikov. Zato so nas prosili, da sprožimo pogajalski proces. Gospa predsedujoča, ta pogajalski proces se je odvijal relativno hitro. Strani sveta smo oktobra leta 2008 dobili mandat za začetek pogajanj in smo potem potrebovali manj kot eno leto, zato da smo potem prišli do konca poti skupaj s gruzijskimi partnerji. sporazuma, naj se gre za sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov ali sporazum o ponovnem sprejemu oseb, sta predvsej podobna trenutno veljavnemu standardnemu modelu, ki ga Evropska unija uporablja za sporazume. Ko gre za sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov, naj povem, da bo ta sporazum gruzijskim državljanom omogočil, da za izdajo vizuma čakajo največ deset dni, zato bodo morali plačati ceno 35 evrov, prej je bila cena 60 evrov določene kategorije potencialnih potnikov pa bodo imele možnost brezplačno pridobiti vizume. Naprimer, novinari, tisti, ki sodelujo pri različnih kulturnih, umetniških predstavah in tako naprej, upokojenci in invalidne osebe. Te iste kategorije potencialnih potnikov bodo imele možnosti tudi, da se jim vizum izda za večkratni vstop. Kakšen vpliv bo imel takšen sporazum? Vsako leto smo zabeležili približno 60 tisoč prošen za izdajo vizumov strani gruzijskih državljanov. 60 tisoč gruzijskih državljanov zaprosi za, viz, za šengenski vizum, zato da bi lahko potovali po Evropski uniji. Mi smo želeli tu olajšati mobilnost tem številnim potnikom in število le teh naj bi se v prihodnosti še povečalo. Tako kot pri drugih primerjih, tudi ta sporazum predvideva opustitev vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnik listov. S tem se bodo poenostavili tudi uradni stiki med gruzijskimi oblastmi Evropsko unijo in državami članicami Evropske unije. Gospa predsedujoča, zanimivo je tudi to, da je po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe sporazum o poenostavitvi zajanja vizumov prvi pri katerem bo Evropski parlament imel možnost dati svoje soglasje. To je zagotovo zelo zanimiv institucionalni razvoj dogodkov. Na ravni Evropske unije se vedno skupno opredeljujejo strategije in tudi pri tej strategiji je ta sporazum o ponovni ponov, prostovitvi zdanja vizumov vezan s porazumom o ponovnem sprejemu oseb. Tudi tu gre za standarden sporazum, ki je zelo podoben tistim sporazumom o ponovnem sprejemu oseb, ki smo jih podpisali z drugimi tretjimi državami. Ta sporazum bo veljal ne samo za gruzijske državljane, ki trenutno nimajo rejenega svojega prebivanja, temveč za vse državljane iz tretjih držav, pri katerih bi lahko ugotovili, da so gotovo prečkali Gruzijo, preden smo jih odkrili kot nezakonite priseljence na ozemlju Evropske unije. Tudi tu imamo na voljo določene podatke, s pomočjo katerih bomo lahko ocenili, kakšen naj bi bil vpliv takšnega sporazuma. Zadnji statistični podatki so iz leta 2007. 4800 gruzijskih prebivalcev približno smo na takšen ali drugačen način odkrili v Evropski uniji, kjer so nezakonito prebivali v eni od držav članice Evropske unije. Tu so podatki, s katerimi lahko ocenjujemo, kakšen bo vpliv takšnega sporazuma. Sporazum o ponovnem sprejemu nam je že nekoliko bolj domač, kajti enega smo že sklenili s Pakistanom. Tudi tam bo parlament moral dati svoje soglasje. Seveda sporazum vsebuje tudi določena jamstva, za katera je Evropski parlament zahteval, da mora biti vključena in da moramo biti na nje pozorni. Predvsem je to pomembno za varovanje osebnih podatkov tistih oseb, ki jih bodo ponovno sprejeli v okviru tega sporazuma vse podpisnice sporazuma bodo morale tudi v celoti izvajati obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma. Pri tem bo treba upoštevati tudi mednarodno pravo, zlasti, ko gre za vprašanje človekovih pravic. Gruzija je od leta 1999 tudi podpisnica konvencije Združenih narodov iz leta 1951 o beguncih. Gospa predsedujoča, ta dva sporazuma sedaj čakata na vaše soglasje. Vsi imamo seveda zelo velika pričakovanja, tako vlada kot tudi prebivalci v Gruziji. Evropska unija je z njimi v dobrih odnosih, izkazali smo jim tudi solidarnost. Poleg tega je v svetu prisotna precej odločna podpora za ta sporazum. Tudi predsedstvo bo verjetno povedalo nekaj v zvezi s tem in upam, da bomo v najkrajšem možnem času dobili tudi soglas Evropskega parlamenta za oba sporazuma. Hvala lepa. I... Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo španskemu predsedstvu. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej bom govoril o sporazumu o ponovnem sprejemu oseb. Kontekst, kako je razložila komisija, bi vam moral biti jasen. Povem lahko le, da smo zadovoljni z izidom pogajan. Pogajanja o ponovnem sprejemu niso enostavna s tretjimi državami. Mislim, da smo opravili dobro delo. Parlament bomo kmalo prosili za soglasje, zato da lahko ta sporozum ratificiramo. Vsebina tega sporazuma, kakor je povedal kolega iz komisije, je relativno konvencionalen, zadeva vse pogodbene stranke. Ampak tukaj moramo povdariti, da spoštuje Ženevsko konvencijo in druge konvencije o človekovih pravicah. To je vključeno v sporazum. S tem je svet zelo zadovoljen. takoj, ko bo svet dosegel sporozum, bomo zaprosili za soglasje parlamenta. Kakor veste, imata Združeno kraljestvo in Irska čas tri mesece, da se odločita, ali bosta sodelovali v teh dogovorih o tem sporozumu. Ta čas še ni potekel, zato dokončnega odgovora še ne moremo podati. V zvezi z poenostavitvijo izdajanja vizumov vemo, da ti dve države ne boste sodelovali, zato lahko nadaljujemo z delom. Vseeno pa želim ponoviti, da smo zelo zadovoljni z vsebino sporozuma in upam, upamo, da ga bo podprl tudi parlament, kar zadeva sporozum o poenostavitvi izdajanja vizumov. Če dovolite, bom besedo predal kolegov, ki se ukvarja s tem. Hvala. In eh, realidad, eh, tengo ya muy poco. Hvala. Mm, če sem čisto iskren, nimam veliko za dodati k temu. Morda bi lahko rekel, da to tehničko, tehnično ni vizumsko vprašanje. Je bil sklep sveta zelo dober iz septembra 2008 smo se odločili, da bomo okrepili svoje odnose z Gruzijo. Del tega je tudi vzpostavitev prostotrgovinskega območja in to območje bi bilo pod poglavje pridružitvenega sporazuma, pogajanja, o katerem se bodo začela zelo kmalo, najverjetneje že kar julija. To bo potekalo v skladu z drugimi pridružitvenimi sporazumi z državi v Južnem Kaukazu, to je naprimer Azerbajdžan. Azerbajdžan ni član Svetovne trgovinske organizacije, zato ne bodo imeli možnosti, da se pogajajo o prostotrgovinskem sporazumu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bodo besedo dobili poslanci. Najprej bo imela možnost gospa Grizbek. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, tudi sama bi se rada zahvalila predstavnikom komisije in sveta za zelo jasne pripombe, ki so se nanašale na oba sporazuma. Po eni strani je to uvod in tudi zaključek, kajti Skupaj s kolegi se bomo lahko še pogovorili o posameznih modalnostih. Ne bom se spuščala v same tehnične pogoje vezane na oba sporazuma. Rada bi povedala samo to, da se trenutno nahajamo v zelo zanimivi fazi. Vse se odvija zelo hitro, tudi iz tehničnega, institucionalnega in logičnega vidika. Gre pa tu za nekaj novega, kot je povedal tudi predstavnik komisije, tudi predstavnik sveta je to omenil. Predvsem je novost ta, kakšno vlogo ima pri vsem skupaj Evropski parlament. Gruzija je izrazila zelo jasno željo potem, da se približa Evropski uniji. Sprejeti so bili številni pomembni politični akti tudi na ravni Sveta Evrope, Svetovne trgovinske organizacije, sklenjeni so bili partnerski sporazumi z Evropsko unijo. Gruzija je doživela kar nekaj traumatičnih dogodkov, ki jih je kot take doživljala tudi Evropska unija. Če se spomnite ruske invazije na jugu Abhazije avgusta leta 2008. To je vplivalo tudi na evropsko sosedsko politiko vendar kot je bilo ravno kar izpostavljeno, Evropska unija je vse skupaj spremljala in sprejela tudi odločitev, v zvezi s katero je poslala zelo jasen signal oktobra 2008, kot sta povedala predstavnika sveta in komisije. Evropska unija je takrat sprejela odločitev, da se začnajo pogajanja. Tej odločitvi so sledili številni drugi politični ukrepi in akti ki vključujejo vse evropske institucije. 20. maja je naš parlament sprejel resolucijo o evropski strategiji za Južni Kaukas, o tem ste že govorili. Želimo si, da bi na tem območju, kaukaškem območju, izvajali aktivno strategijo in ki bi prispevala k stabilnosti, k reševanju konfliktov, ki tlijo pod pepelom. Skratka, cel niz ukrepov, ki kažejo na to, da se Gruzici vse bolj obračajo proti Evropski uniji in ne v kakšno drugo smer. Rezultat vseh teh prizadevanj in dejanj sta tudi oba sporazuma, ki ste ju že sami zelo podrobno predstavili in med seboj primerjali tudi z pravnega vidika. Sporazum o ponovnem sprejemu mora z pravnega stališča obstajati, preden lahko sploh začne veljati sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov. Izpolneni morajo biti tih, tehnični pogoji, govorili ste že o samih cenah za vizum, o posameznih kategorijah oseb. To je vse zelo jasno opredeljeno v obeh sporazumih. Ceno besedo lahko torej rečem, da bomo poenostavili sodelovanje ne samo s državo, temveč tudi s posamezniki, številke, ki ste jih predstavili, so relativno nizke, čeprav se bodo verjetno še povečale. Po drugi strani pa bomo še dodatno utrdili že tako dobre odnose, jih še dodatno organizirali. Te odnose smo še bolj utrdili v času pogajanj in sedaj tudi sklenitvijo teh dveh sporazumov. Ta sporazum pravzaprav zaključuje samo prvo fazo pristojnosti, ki jih ima Evropski parlament po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Ta sporazum ne moremo primerjati v celoti s sporazumom, ki je bil podpisan s Pakistanom, kajti pravni pogoji so drugačni. Gruzija uživa recipročnost, ki je jasno omenjena v teh sporazumih. Poleg tega je Gruzija podpisala konvencijo o človekovih pravicah in tudi Ženevsko konvencijo o beguncih. Gre torej za pomemben dokument. Gre verjetno za začetek tega standardnega modela, kot ste ga sami poimenovali. Bom pa še seveda prisluhnila pripombam ostalih kolegov. Pomembno je, da se zagotovi varnost, da so izpolnjeni vsi pravni pogoji, vse pa mora, kot rečeno, potrditi tudi naš parlament. Uh, one... Hvala lepa. Nekdo je zaprosil za besedo. Izvolite. Gospod Ždanoka. Is it functioning? Thank you, chairperson. Hvala lepa. Ali deluje vse skupaj? Da. Moja skupina podpira korake za poenostavitev izdajanja vizumov našim partnerjem in temu ne nasprotujemo. To je standardni model sporazuma. Smo pa bolj previdni pri vprašanju ponovnega sprejema in sporazumu o ponovnem sprejemu. Moje vprašanje je namenjeno komisiji. Ali sem pravilno razumela, da ste omenili, da mora ta sporazum vključevati 5000 ljudi? Ali nam lahko zagotovite varnost teh ljudi? ali bodo izpostavljeni vračanju ali izročanju v Gruzijo. Vsi vemo, da imajo ljudje, ljudje različne potne liste, območje v Gruziji imajo različne statuse. Zanima me, ali nam lahko zagotovite, da njihova življenja ne bodo ogrožena, če jih bomo vrnili. Busutil. Gospod Busutil. Um, Hvala lepa. Moja kolegica Monika Makove je poročala o senci v zvezi s tema poročiloma, ampak ker je ni tukaj, bom spregovoril sam. Moje stališče se razlikuje od stališča prejšnje govornice v imenu skupine EPP podpiram oba sporazuma. Mislim, da je zelo dobro, da si prizadevamo za sporazume o ponastavitvi izdajanja vizumov skupaj s sporazumi o ponovnem sprejemu oseb, kaj ti eno okrepi drugo. Prav tako mislim, da je zelo dobra strategija, da si prizadevamo za sporazume o ponovnem sprejemu, kaj ti to okrepi našo skupno politiko priseljevanja. Kakor je povedala državna sekretarka španskega predsedstva. To je potrebno zato, da za zagotovimo uravnoteženost med našo politiko o zakonitem priseljevanju in politiko na področju nezakonitega priseljevanja. Če ne bomo zagotovili ravnoteža med tema dvema vidikoma politike priseljevanja, potem sploh ne bo faktorja odvračanja. Ljudje bodo skoraj imeli spodbudo, da pridejo v Evropo nezakonito in da tukaj prebivajo nezakonito. Zato je mednarodno sodelovanje s tretjimi državami ključnega pomena za trdnost in za konsistentnost naše politike. Zato so sporozumi o ponovnem sprejemu prav tako zelo pomembni. Kar se je zadeva varovala, kakor je poročevalka pravkar povedala, lahko vidimo, da je Gruzija so podpisnica zelo pomembnih konvencij, naprimer Ženevske konvencije, Evropske konvencije o človekovih pravicah in tako naprej. Zaradi tega smo lahko mirni, kar zadeva varnost in pomisleke glede varnosti tistih, ki jih vračamo. Tako, gospa predsedujoča, prav gotovo bom predlagal, da moja skupina to podpre. Hvala, Simon. Sedaj pa dajem spet besedo komisiji, da odgovori na vprašanje. Me, me, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil gospe poročevalki in obema poslancema za pripombe. Kot vidim, se strinjate z ravnanjem Komisije sveta in Evropske unije v celoti pri teh vprašanjih. Samo par pojasnil glede vprašanj, ki jih je zastavila gospa poslanka. Kaj so pravzaprav sporazume o ponovnem sprejemu? Tak sporazum je že podpisan s Pakistanom. Sporazum o ponovnem sprejemu je pravzaprav sporazum, ki določa postopek, ki opredeljuje in poenostavlja postopek, ki se povezuje z vračanjem državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo Evropsko unijo, nazaj v njihovo matično državo. Sporazum začne veljati od trenutka, ko je sprejeta odločitev o, iz, o vračanju teh oseb. V tem primeru velja tudi direktiva o vračanju ki velja od konca leta in ki je tudi rezultat dela so zakonodajalcev sveta in parlamenta. Vendar, ko ena država spreme odločitev v posameznem primeru, da se oseba vrne nazaj, mora pri tem upoštevati vse instrumente mednarodnega prava in tudi vsa načela humanitarnega mednarodnega prava predvsem načelo nevračanja. Jamstva torej obstajajo, so dovolj močna, ne glede na to, odkot prihaja državljan, ti postopki ne morejo biti ovirani. Glede Gruzije, gospa, potrjujem številko, ki ste jo že sami navedli, tu gre za približno oceno, no, ni ravno ocena, gre za statističen podatek iz leta 2007. Toliko gruzijskih državljanov smo odkrili v Evropski uniji, ki so nezakonito prebivali. Gre za 4800 oseb. Če bi obstajal sporazum o ponovnem sprejemu, bi te osebe vrnili nazaj skladno s tem sporazumom. Pri tem bi seveda izvajali vsa jamstva, ki jih ta sporazum ponuja. In ta jamstva bi morali upoštevati tudi v Gruziji. Istočasno bi morala Gruzija upoštevati tudi vse mednarodne konvencije, ki jih je podpisala, naprimer konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in Ženevska konvencija iz leta 1951. Tako da lahko rečem, da ko gre za ta primer, ki ste ga sami navedli, lahko ponudimo ustrezna jamstva. Tako vodje držav, kot tudi vodje gruzijskih oblasti, ki sprejemajo osebe skladno s tem sporazumom. Spoštovati je treba človekove pravice in temelje svoboščine. Hvala. Well, Hvala. Poročevalko sprašujem, ali se želi odzvati na to, kar je bilo povedano. Merci. Hvala lepa. Hvala za vsa ta jasna, kratka odgovor, odgovore, ki so omenjeni tudi v tem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo. Kot rečeno, treba je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, tudi ko se izvaja direktiva o vračanju. Strani kolegici in kolegov, ki jih danes ni veliko v dvorani, sem dobila zagotovila, da bomo v prihodnosti še sodelovali in ob koncu jeseni naj bi, mislim, tudi potrdili oba sporazuma. Hvala. Hvala. Osnutek poročila boste torej predstavili po poletnem odmoru. Seje je za dopoldan konec, nadaljujemo ob pol petih danes popoldan po razpravi na plenarnem zasedanju. Hvala lepa in se vidimo popoldan.